Prosim, če sedete na svoje mesta. Hvala. Prosim, če sedete na svoje mesta. Hitro, hvala. like at every one university. <laughs> yeah. Please take. Prosim, če sedete na svoja mesta, ker bi želeli začeti s konferenco. Danes imate tolmačenje v vse jezike Evropske unije, Poskušajte najti svoj kanal, slovenščina je seveda na kanalu 20. Det er en um, gledje for oss i dag, at... V veliko veselje in v čast eh, mi je, da lahko danes v naši sredi pozdravim predsednika Evropskega parlamenta gospoda Jeržija Buzeka. On bo imel otvoritveni govor. Torej, prisrčno dobrodošli, gospod predsednik, in takrat takoj vam predajam besedo. Najlepša hvala. Ne, da bi poslušal tolmačenje, sem vas razumel, kar pomeni, da se vendarle učimo tujih jezikov v Evropski uniji. Spoštovana gospa predsednica, gospa komisarka, gospa ministrica, kolegice in kolegi, poslanke in poslanci in kolegice in kolegi iz eh, nacionalnih parlamentov držav članic, gospe in gospodje. Proslavljamo Mednarodni dan žensk. In za ta dan in za to eh, proslavo smo si izbrali najbolj primerno temo in sicer nasilje nad ženskami. To je najtemnejši in najtragični eh, del našega dvodnevnega proslavljanja. Sam prihajam se sestanka EMPE, to je parlamentarna skupščina evropskih in sredozemskih držav. In EMPA je Eh, in sicer njen odpor za ženske v Amanu na plenarnem zasedanju sprejel celo vrsto pomembnih sklepov. Enkratna vloga žensk. Izvajanje ukrepov za varstvo žena pred nasiljem, spoštovanje dostojanstva žensk, sodelovanje v družbenem, socialnem in gospodarskem življenju žensk in tako naprej in tako dalje. ko smo spremali te sklepe, pravzaprav nismo imeli v mislih samo uh, severne in južne obale sredozemlja, temveč smo imeli v mislih tudi Evropo kot celoto. In zato je bil naš sestanek tako pomemben. Hvala vsem organizatorjem te konference v imenu Evropskega parlamenta, v imenu našega odbora za ženske zadeve in v imenu vseh. Uh, evropskih eh, nacionalnih parlamentov. Gre tudi za pomembne, pomembno uh, pobudo sveta za uh, socialne uh, zadeve, za varstvo potrošnikov, torej sveta EPSCO. Gre za organizacijo, v okviru katere se tudi združeni narodi organizirajo in eh, razvojni sklad eh, za ženske združenih narodov. To so vse zelo pomembne organizacije, ki organizirajo celo vrsto dejavnosti v tem smislu. Kot je rekla gospa predsednica, imate tolmačenje v vse uradne jezike Evropske unije, zato bom sedaj prišel na svoj materni jezik, na polščino. Vsi poznamo mnoge številke. 25 odstotkov žensk v Evropi je vsaj enkrat eh, izpostavljeno eh, nasilju, 10 odstotkov spolnemu nasilju, 15 odstotkov vseh evropskih žensk se sooča vsak dan s nasiljem. Nasilje nad ženskami je kaznivo dejanje, je eh, kriminal, če hočete, proti ženskam, vendar Eh, ne samo proti ženskam. Zaradi tega se z temi zadevami ukvarja poseben odbor, odbor za ženske zadeve. In eh, to je odbor, ki pravzaprav eh, predstavlja več kot 50 odstotkov žensk v Evropi. Na pobudo tega odbora smo sprejeli pomembno resolucijo o boju proti nasilju nad ženskami lani nove, novembra. Nič novega ni, če govorimo o nasilju nad ženskami. Kar pa je novo, je, da poskušamo premagati strah in brezmoč. Naši ukrepi, naše dejanja so takšna, da lahko pomagajo v tem boju, da ne bo eh, občutek sramu in brez moči, s katerim se soočajo ženske, več tisti, ki uh, jim bo onemogočal boriti se za njihove pravice. Tukaj je dosti krat težko, pa je to, da storilci kaznjivih ali nasilnih dejanj so dosti krat eh, družinski člani osebe, ki so ženskam najbližje. S tem v zvezi se zahvaljujem uh, Evropski komisiji in uh, gospodu Baroju, ki se vključujejo v celo vrsto programov in dejavnosti Evropske komisije na področju boja proti nasiljem nad ženskami. Zahvaljujem se tudi španskemu predsedstvu, ki si je to temo zastavilo kot eno od prednostnih nalog. Sam sem pred nedavnim bil tudi v francoskem parlamentu in se pogovarjal med drugim tudi z uh, parlamentarci iz uh, Španije. Evropski svet, Evropska komisija tudi marsikaj delajo na tem področju. Gospe Almarko, Almagro in eh, gospe eh, komisarki Reding se zahvaljujem, da ste danes z nami. Pomembno dejstvo vam bom povedal. Europol se ne ukvarja z nasiljem nad ženskami, kar pomeni, da nimamo nobenih statističnih eh, podatkov in statističnih podatkov ne o nasilju, ne o preprečevanju. Ko sem šel pred nekaj dnevi na svetovni splet in se pozanima o tem, sem ugotovil, da je to tudi treba spremeniti. Soočamo se z izjemno perečim, drastičnim problemom, ko govorimo o nasilju nad ženskami. ženske, čeprav jih eh, de eh, jure obravnavamo enakopravno z moškimi, vendarle v življenju dostikrat naletijo na dodatne težave, naprimer, ko rejevajo otroke. In če hočemo izboljšati demografski položaj v Evropi, potem tega ne smemo delati na račun žensk. Ženske, ki želijo ostati doma s svojimi družinami in otroki, bi morali z davčnimi spodbudami uh, in olajšavami jim omogočati, da to tudi naredijo. Skratka, cela vrsta problemov je pred nami, vendar ne pozabimo tega, da je najbolj pomembno, da se borimo proti nasilju nad ženskami. Vsi nacionalni parlamenti držav članic Evropske unije so v naši sredi tudi danes in zato je to pomemben trenutek tudi za nas v Evropskem parlamentu. Zakaj? zato ker gre v državah članicah včasih za dramatične dogodke in eh, vse eh, ženske so lahko žrtve, kažejo ti podatki eh, nasilja v družinah. In vsem vam, ki ste danes z nami, naj povem, da sem osebno zauzet in angažiran za to, da ustavimo to nasilje. Lahko ga ustavimo, ali kot pravi ta slogan We can stop it. Uh, Nasilje nad ženskami je nekaj, kar, eh, če ga ne bomo preprečili, vodi v brutalno družbo, v kateri nihče med nami ne želi živeti. Hvala. Er Najlepša hvala. V veliko Eh, čast mi je, da kot predsednica odbora za enakost in ženske zadeve se lahko zahvalim predsedniku Evropskega parlamenta gospodu Buzeku za navdihujoč uvod v današnjo razpravo, pa tudi za zelo angažirano in odločeno delo kot eh, predsednik parlamenta na tem področju. Predsednik parlamenta mm, se ukvarja z celo vrsto seminarjev, konferenc in tako naprej, ki jih eh, tudi na lastno pobudo sklicuje in ki se ukvarjajo z bojem proti nasilju nad ženskami. Hvala torej še enkrat, gospod Puzek. V čast mi je, da sedaj pozdravim tudi eh, poslanke in poslance nacionalnih parlamentov držav članic, pa tudi poslanke in poslance Evropskega parlamenta. Vsekakor pa pozdravljam vse udeleženke in udeležence današnje konference in upam, da se boste prijetno počutili v naši sredi. Želela pa bi se zahvaliti in pozdraviti tudi državljankam oziroma državljanke in državljane, ki prihajajo iz Evropske unije, pa tudi izven Evropske unije. Gre za udeleženke oziroma udeležence, ki, vključ, ki so bili uh, vključeni v pripravo kampanje z naslovom Lahko ga zaustavimo. We can stop it. En Saina Maria Mukeba in tudi Paul Gilom. Er torej, to so uh, udeleženci oziroma udeleženke današnjega srečanja, ki se jim želim zahvaliti za to, da ste sodelovali v pripravi te kampanje z plakati. V Evropskem parlamentu sedaj že nekaj let gojimo tradicijo, po kateri skupaj z vsemi ostalimi na Mednarodni dan žensk oziroma žena izmenjamo izkušnje in pripravimo predloge, kako eh, še bolj uveljaviti tisto, kar si želimo doseči kot naše cilje. Tema, ki smo si jo letos izbrali za to konferenco, torej nasilje nad ženskami, je tema, ki se nanaša na zelo razširjen problem, ki se manifestira na različne načine. Vsekakor pa gre za na razliki med spoloma zasnovano nasilje. Razlog, da smo se odločili za to temo, je naslednji. Skupaj z španskim predsedstvom svetu Evropske unije in veseli smo, da je špansko predsedstvo to tematiko uvrstilo med svoje prednostne naloge, Torej, zakaj smo se odločili? Zato, ker se nam zdi, da je to izjemno pomembno odprto vprašanje. In zdi se nam tudi ne samo potrebno, temveč tudi nujno, da naredimo vse, da zaustavimo nasilje nad eh, ženskami. Zato smo si izbrali ta moto, lahko ga zaustavimo ali po angliško we can stop it. Vsekakor ni to samo neka fraza, temveč izkazuje našo željo, da zaustavimo, dejansko zaustavimo nasilje nad ženskami. Na današnji konferenciji bomo imeli več govornikov iz različnih eh, pomembnih organizacij, ki se ukvarjajo z bojem proti nasilju nad ženskami, bodi si v okviru Evropske unije ali pa v svetovnem okviru. Pripričana sem, da bomo od njih danes slišali marsikaj zanimivega. Ti govorniki oziroma govornice nam bodo ponudili tudi nekaj dobrih predlogov, sem prepričana, o tem, kako narediti korak naprej v tem boju, da bomo lahko dejansko zaustavili nasilje nad ženskami. Naj vas spomnim, da je Evropski parlament 10. februarja letos sprejel uh, ustrezno resolucijo, ki se nanaša na boj proti nasilju nad ženskami. Tudi komisarka Redingova mislim, da nam bo predstavila rezultate eh, zelo poglebljene študije, ki jo je naročila Evropska komisija in jo predstavila letos 8. marca na Mednarodni dan žensk, ki kaže situacijo na tem področju v Evropski uniji. Nasilje nad ženskami je gotovo področje, ki je eno najbolj prioritetnih, ko gre za izražanje mnen in stališč med državljankami in državljani Evropske unije v zvezi z področji, kjer je treba nujno ukrepati. In zato smo z veseljem sprejeli to pobudo in se lotili dela. Ta pobuda se zelo dobro sklada z pričakovanji in upanji naših državljank in državljanov, ko gre za konkretno ukrepanje v praksi. Sedaj pa predlagam, da gremo kar naprej z našim programom. Z veseljem pozdravljam ministrico za enakost med spoloma Španije. Španija, kot veste, trenutno predseduje svetu Evropske unije in si je boj proti nasilju nad ženskami postavila na eh, prednostno nalogo. Torej pozdravljam gospod Bibiano Aido Almagro in ji predajam besedo. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica predsednik Evropskega parlamenta, podpredsednica komisije, kolegice, kolegi, tukaj zagovorniško mizo, gospe in gospodje. Najprej dovolite, da se zahvalim Evropskemu parlamentu, ki mi je dal to priložnost, da vam spregovorim na tej konferenci, ki jo organiziramo v proslavo Mednarodnega eh, dneva žensk. Če želimo bolj natančno govoriti o odgovornostih in dožnostih, ki nas na tem področju čakajo, potem je vedno uh, dobro priti v Evropski parlament, v inštitucijo, ki predstavlja oziroma kateri so zastopnice in zastopniki več eh, milijonov državljank in državljanov. Leto 2010 bo zelo pomembno za evropski projekt na področju boja uh, za pravice žensk brez dvoma bomo v tem letu razširili eh, pristojnosti cele vrste konkretnih eh, evropskih inštitucij. Evropski parlament prispeva k socialnemu in gospodarskemu razvoju Evrope danes in v prihodnosti in eh, Gotovo sedaj v finančni gospodarski krizi moramo ugotoviti, kako zagotoviti trajnostni razvoj. Leto 2010 je pomembno leto tudi za enakost med spoloma. To je ena od glavnih eh, načel Evropske unije, ki jo moramo upoštevati v Evropski uniji, ne glede na to, na katero področje se nanaša. V okviru Združenih narodov je treba ugotoviti, da sedaj proslavljamo 15. obletnico platforme iz eh, Pekinga. Eh, v Kadizu je februarja 186 držav podpisalo listino s pomočjo katere želijo zagotoviti na svojih območjih napredovanje, ko gre za za enakost med spoloma na vseh področjih življenja. Po 15 letih eh, sedaj moramo narediti neke vrste eh, posnetek stanja in ugotoviti, ali so ženske še vedno diskriminirane in kakšno je nasilje, s katerim se soočamo. Zato smo se odločili, da bo to leto, eh, leto boja proti mm, nasilju nad ženskami. Pri tem je treba misliti na vse oblike nasilja nad ženskami, tudi v družini, nasilje v družini. Gre tudi za trgovanje z ženskami in deklicami v spolne namene. Gre za prisilno suženstvo, kot eh, ga definirajo Združeni narodi. To so vse tiste situacije, v katerih se, so se znašle ženske. Obstajajo tudi nekatere kulturne tradicije, naprimer eh, iznakaženje ženskih spolnih organov, prisilne poroke ali eh, uboji iz časti, prisilna prostitucija in brutalno eh, zanikanje pravic žensk, neenakost med moškimi in ženskami in vsi ti pojavi so nekaj, ki, eh, kar želimo, prepustiti zgodovini v Evropski uniji. Pa tudi izven naših meja se moramo osredotočiti na to, da nobena oblika nasilja ne bo postala spremljiva v demokratični in civilni družbi. Zlasti, ko gre za nasilje, ki. Um, vpliva negativno skoraj da na polovico svetovnega prebivalstva. V zadnjih 15 letih si je Evropska unija prizadevala doseči določene cilje. To, sm, to nam je tudi uspelo, vendar še vedno ostaja cela vrsta ciljev v boju proti te vrste nasilju. Še vedno nas čaka veliko nedokončanih nalog in Zaradi tega so države članice pripravile nacionalne strategije za doseganje enakosti med spoloma. Veliko napredka smo pri uh, odpravljanju teh problemov dosegli. Naš cilj pa je tudi vzpostaviti preventivne mehanizme, mehanizme preprečevanja nasilja in jasno je, da smo eh, do letos dosegli nekaj rezultatov. Eh, lansko leto je Evropski svet ministrov za zaposlovanje in za varstvo potrošnikov sprejel celo vrsto sklepov, s pomočjo katerih bomo poskušali izkoreniniti nasilje nad ženskami v Evropski uniji. 17 držav članic EU je v Kadizu vzpostavilo Evropski okvir za izkoreninjenje nasilja nad ženskami. Na podlagi Lizbonske pogodbe in eh, listine za ženske, ki, sprejela, ki jo je sprejela Evropska komisija, bomo naredili nekaj, kar bo pozitivno vplivalo na vsakodnevno življenje drž naših državljank in državljanov. Boj vsake ženske proti nasilju se na ta način prenaša na najvišjo raven. Če bo do vse družbe se lotile tega boja s skupnimi inštrumenti in s skupnimi strategijami, se bomo na ta način izognili eh, širjenju nasilja in pomagali žrtvam le tega. Evropskega strategija za preprečevanje in odpravljanje posledic takšnega nasilja je tukaj pomembna. Evropska komisija je torej vzpostavila okvir za izvajanje teh politik. Gre tudi za povezovanje celo vrste pobud, ki jih sprejemajo države članice same. Na ta način kažemo, da obstaja skupna politična volja za izkoreninjenje takšnega nasilja v Evropski uniji, pa tudi preko meja Evrope. Pomembna faza v tem boju je tudi vzpostavljanje ustreznih eh, kazalnikov za merjanje eh, trendov, ko gre za nasilje nad ženskami. In zato smo se dogovorili, ko smo vzpostavili akcijski načrt iz Pekinga. E, tistim, ki ustvarjajo politike na tem področju, bo na ta način lažje ugotoviti, kako daleč smo prišli na teh e, področjih. Gre za korake, ki jih še moramo narediti v skupnem evropskem naporu za boj proti oziroma izkoreninjenje nasilja nad ženskami. Če bomo dobili podatke in informacije o situaciji, bomo imeli pregled nad stanjem. Zato moramo ne samo št, eh, proučevati, preiskovati te fenomene, temveč tudi ukrepati. Ne nehno moramo proučevati situacijo in stanje in se spraševati, kako bolj uspešno uh, prispevati k izkoreninjanju nasilja. To bo še zlasti pomembna naloga za mlajše generacije evropskega prebivalstva. Če želimo se učinkovito zoprstaviti nasilju nad ženskami, moramo to sporočilo prenesti tudi na mlajše generacije. Boj proti tem škodljivim tradicionalnim praksam in pristopom je nujen in sicer v družbi kot, kot celoti. Zagotoviti moramo ozaveščanje vseh evropejk in evropejcev Leto, ki je posvečeno izkoreninjenju nasilja nad ženskami, pa je eden od pomembnih korakov v doseganju ciljev. Gre tudi za pomoč, ki jo moramo zagotoviti žrtvam nasilja. Pomembne inštrumente moramo na tem področju razviti, da bomo lahko zmanjšali negativne posledice nasilja, ki so, ženske, ki so mu ženske izpostavljene. Kljub vsemu pa ne glede na uh, rezultate, ki smo jih eh, pri pripravi skupne evropske strategije za enakost spolov naredili, še vedno obstaja dosti neopravljenega dela. Pred nami je predlog direktive, ki uh, jo bomo sprejeli na podlagi mehanizma soodločanja v Evropski uniji, ki bo zagotavljala podporo in zaščito žrtvam nasilja. Ne moremo si dovoliti, da uh, bi še naprej trpeli položaj, kjer se legitimne pravice državljank in državljanov Evrope ogrožajo. Če eh, se človek znajde v situaciji, ko ga je strah, postane sužen. Ni želimo nikakršnih sužnjev, ne želimo eh, mreže eh, tistih, ki bodo trgovali z ljudmi v Evropi. Vemo, da se ženske izkorišča tudi spolno in v okviru Evropske unije in španskega predsedstva Evropske unije smo se zavezali, da bomo v tej polovici leta pripravili konkretne predloge za boj proti zlorabi žensk. Mnoge države članice so prispevale ukrepe in programe, s pomočjo katerih poskušajo vzpostaviti skupen evropski okvir za skupne ukrepe v boju proti nasilju nad ženskami. To nasilje je žal za preveč uh, uh, žensk v Evropi sestavni del vsakodnevnega življenja. Za nekatere je to postal del normalnega življenja. Vendar kljub temu, gospa predsednica, smo naredili marsikaj s tem, da smo se lotili boja proti nasilju nad ženskami kot skupnega izziva. Danes ne moremo več gledati na ta predlog direktive kot na cilj sam zase, temveč na začetek boja proti eh, kulturnim razlikam in ki še vedno obstajajo v Evropi, ko gre za naše ukrepe. Evropski parlament si je vzel to nalogo kot eno prednostnih in ne smemo čakati. Veliko časa, veliko naporov bomo potrebovali, družbene spremembe so za to potrebne in družbene spremembe se ne zgodijo same po sebi. Torej, napori Evropskega parlamenta, držav članic in komisije, če so povezani in skupni, potem lahko govorimo, da postanejo nujni predpogoj za nadaljni napredek v Evropi. Kadar se soočamo z nasiljem, se moramo najn odzvati enotno. Želimo podpirati, pomagati eh, ženskam in eh, se lotiti drugih ukrepov, da jim eh, olajšamo življenje. Najlepša hvala. Vam tak, minister Aidu Almagro och det känns väldigt bra att konstatera Srečna hvala, gospa ministrica. Dobro je ugotoviti, da Evropski parlament, špansko predsedstvo in Evropska komisija skupaj hodijo po tej poti. Torej, še enkrat prisrčna hvala. Zelo me veseli, da tu lahko pozdravim pot predsednico Evropske komisije, gospo Vivian Redding, ki je odgovorna za enakopravnost, za evropsko državljanstvo in za vsa vprašanja pravne države. Prestečno dobrodošli, gospa Redding, in imate besedo. Gospod predsednik, predsednik. Predsednica vlade, spoštovane članice in člani nacionalnih parlamentov, mislim, da zaslužite posebno dobrodošlico, kajti eh, eh, ženske bomo potrebovali eh, tudi moške, da rešijo naše probleme. Zelo sem zadovoljna, da sem lahko z vami in da lahko z vami skupaj proslavlja mednarodni dan žena, ki je sicer 8. marca. Sicer eh, je danes eh, nekoliko pozneje, 8. marec je že za nami, ampak to ni važno, saj sem prepričana, da je vsaki dan dan žena in to že 100 eh, let. Takrat smo prvič proslavljali mednarodni dan žena in od takrat smo naredili dolgo pot, vendar je dolga pot še vedno tudi pred nami. Zlasti to velja za današnjo temo, to je nasilje eh, nad ženami. In eh, to je eh, v bistvu ilustracija vseh izzivov, ki so še vedno pred nami. Zelo sem zadovoljna, ker vse stranke podpirajo ta program. In zato sem hvaležna tudi španskemu predsedstvu, ki je postavilo boj eh, proti nasilju nad ženskami zelo visoko na svojem programu dela. 5. marca, nekaj dni pred mednarodnim dnevom žena, sva s predsednikom Barozom, torej moški in ženska, pre, skupaj predstavila listino za ženske. Ta listina je izjemno pomembna. Ne gre samo za politično izjavo 27 komisarjev, ampak gre za listino, ki predstavlja zavezanost vseh 27 komisarjev, da bodo eh, agendo enakosti spolu vključili v vse različne politike komisije. In to se je zgodilo prvič v zgodovini Evrope. Glede na to, da je celotna komisija to listino podprla, bodo vsi komisari tudi sodelovali, zato da bi zagotovili, da bo eh, ta dimenzija enakih spolov vključena in da bo tudi vidna v okviru vsake politike. Listina opredeljuje pet ključnih področji delovanja za naslednjih pet let. Eno od teh področji delovanja se imenuje dostojanstvo, integriteta in, ko, in konec nasilja med spoloma. S vemo, da so vse oblike nasilja proti ženskam dejav, eh, dejanja, ki kršijo temeljne pravice žensk in deklic. Listina temeljnih, pravi, eh, temeljnih pravic je del naše pogodbe in zato moramo narediti vse, da bo listina temeljnih pravic tudi zaživela in vse naše delovanje se mora ocenjevati na podlagi omenjene listine. Problem nasilja ni samo problem tistih, ki smo tu v Bruslu, ampak smo izvedli tudi eurobarometer po celi Evropi. In poprašali smo vse ženske po Evropi in pokazalo se je, da izjem ni. Vse ženske v Evropi menijo, da je nasilje nad ženskami najpomembnejša eh, vprašanje, ki ga je treba rešiti. In zato se je tudi Evropski parlament pravilno odločil. Nasilje je treba izkoreniniti. Zato sem zelo hvaležna članici te hiše Svensonovi, ki se je osebno zauzela za to vprašanje in ki je tudi eh, povedala, kako je njena družina trpela zaradi nasilja. In zato nas je prosila, da si vsi predstavljamo, kako je, da se človek vsak trenutek svojega življenja boji osebe, s katero je v zvezi. Človek se samega sebe krivi, istočasno pa je pod neprestanim nadzorom svojega partnerja. Zato je pomembno, da ženske na glas pregovorijo o nasilju Često je ta oblika nasilja še vedno tabu. Ta tabu moramo razbiti in hvaležna sem ženskam po celi Evropi, ki so rekle, govorite o tem, razbite ta tabu, ne pustite nas same. Kajti nasilje se veliko krat dogaja eh, doma, ampak istočasno pa prizadeva ogromno žensk. Približno ena petina oziroma ena četrtina eh, Žensk v Evropi je doživela vsaj enkrat v svojem odraslem doživljenju imela izkušnje z nasiljem in ena od desetih žensk je trpela tudi zaradi spolnega nasilja. In zato sem šokirana, ko vidim, kako ženske mučijo v vojnah. In zato sem zelo vesela, da je bivša komisarja Margot Warmström, sedaj posebna poslanka. Združenih narodov za probleme žensk v vojni. In pretresena sem, ko sem šlisala oceno, da je približno 500 tisoč žensk v Evropi bilo uh, pohabljenih, da so jim pohabili spolne organe. Vsak dan 6 tisoč deklic po celem svetu trpi zaradi mučenja, In to je brutalni zločin in tega ne smemo sprejemati, ne v Evropi, ne kjerkoli drugje po svetu. Nasilje nad ženskami se ne more opravičevati z eh, navadami, tradicijami ali verskimi, verskimi prepričani. To je čisto enostavno kaznivo dejanje oziroma zločin. In zato moramo združiti svoje moči, zato da bomo nasilje ustavili. Komisija potrjuje, da je še naprej odločena boriti se proti nasilju nad ženskami. Ta naša zaveza se vidi tudi v štokholmskem programu. Ta program povdarja zaščito eh, žrtev pred eh, eh, nasiljem in to vključuje tudi eh, zaščito deklic pred spolnim pohabljanjem. Z komisarko Malstrom bova kmalo predstavili akcijski načrt za izvajanje štokholmskega programa. In s tem bomo lahko še bolj podarili pomen boja proti nasilju nad ženskami. V naslednjih dneh bomo tudi prvič predlagali zakonodajne ukrepe, ki so namenjeni boju proti eh, trgovanju z ljudmi in ki bodo vključeni v področje kazanskega prava. Torej, to pričakujemo v naslednjih nekaj dneh. Ravno tako bomo še bolj razvili program DAFNE. Ta program je že deset let podpiral ukrepe za boj proti nasilju med otroci, eh, mladimi in ženskami. To je tudi program, ki nudi podporo žrtvam in rizičnim skupinam. Doslej je Dafne eh, financiral več kot 500 različnih projektov. Vidite, torej, gospod predsednik, Evropska komisija, Evropska unija je že zelo aktivna na tem področju. Z programom DAFNE smo začeli izvajati tudi študijo nad škodljivimi tradicionalnimi praksami. E, komisarka jih je nekaj navedla, kot, je, naprimer, e, kot so naprimer prisiljene poroke in potem pohabljanje deklic. In rezultati te študije bodo pomagali komisiji, da e, pripravi ukrepe, s katerimi bi ustavili končno pohabljanje spolnih organov deklic upamo, da bomo to lahko tudi vključili v zakonodajo, v politiko in v prakso. To pomeni sodelovanje tudi z nevladnimi organizacijami. Nevladne organizacije naj nudijo pomoč tistim deklicam, ki so že bile pohabljene. Potem bi želela omeniti tudi eh, naš akcijski načrt, s katerim bomo uh, usta poskušali ustaviti pohabljanje žensk. Obljubljam, da bom uporabljala kazensko pravo, kjerkoli bo to potrebno. Pozvali ste komisijo naj razmišlja o eh, harmonizaciji zakonodaje na tem eh, področju. Vedno sama eh, združujem otroke in ženske in pa probleme, ki jih imajo. Rezultate naše študije o možnosti harmonizacije zakonodaje pričakujemo jeseni. Gospa predsednica, novembra lani ste zahtevali v tej hiši bolj dosledno, bolj celovito politiko Evropske unije, da bi se lahko borili proti vsem oblikam nasilja. Na začetku tega meseca je svet pozval komisijo naj pripravi evropsko strategijo za preprečevanje in boj, bojo proti nasilju nad ženskami. Moj odgovor na ta poziv je takšen. Septembra bo komisija predstavila široko, celovito strategijo za zagotavljanje enakosti med moškimi in ženskami za obdobje 2010-2015 ta strategija bo v konkretne delovanje preoblikovala načela, ki so vsebovana v eh, listini za ženske. Boj proti nasilju nad ženskami bo tako postala eh, konkretna prioriteta znotraj te strategije. V tej hiši ste komisijo tudi zaprosili da organizira konferenco na visoki ravni, da bi razvili bolj dosledne, bolj celovite politike za boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami. Z veseljem potrjujem, da bo konferenca organizirana 25. novembra letos. S tem bomo označili mednarodni dan izkoreninjanja nasilja nad ženskami. Ta konferenca bo za naš priložnost, da predstavimo svoje ukrepe za boj proti nasilju nad ženskami. Ravno tako eh, se bomo lahko na tej konferenci posvetovali tudi z vsemi zainteresiranimi stranmi, vključno z nacionalnimi vladami in nacionalnimi parlamenti ter civilno družbo. Sedaj eh, Komisija spremlja tudi pogajanja v svetu Evrope o konvenciji za boj proti nasilju nad ženskami. Izid teh pogajanj bo potem tudi vključen v naše delo. Tako, predsednika res jemljemo resno ta problem, kajti naselje, nasilje nad ženskami je zločin, je kaznivo dejanje tudi in povejmo celemu svetu, da je nasilje nad ženskami zločin. In če se bomo vsi združili, tako kot piše v vašem sloganu, bomo to nasilje lahko ustavili. Ampak, gospa predsedojoča, prepričana sem, če želimo res uspeši, potem eh, bomo to dejansko res ustavili. Bomo morali narediti vse, da to ustavimo. Hvala. Vam tak komisijonens vidsoe ud. Najlepša hvala, gospa podpredsednica komisije, gospa Vivian Reding, za ta zelo navdihujoči prispevek k naši razpravi. Veselimo se že nadaljnega sodelovanja med parlamentom in komisijo, eh, odličnega sodelovanja in kot je komisarka Reding rekla na začetku, bomo upoštevali v svojem delu že pridobljene izkušnje, kakor tudi izkušnje, ki so izbrale nevladne organizacije in druge organizacije, tako da bomo lahko vsi skupaj prispevali vse znanje in izkušnje, ki jih imamo k reševanju tega problema. Zato Eh, najlepša hvala ministrici za enakosti Španiji, gospe Almagro. Ravno tako se iz srca zahvaljujem komisarki Reding in tudi lepo se zahvaljujem gospodu Buzeku, predsedniku Evropskega parlamenta, za njegov navdihujoči uvod v to srečanje. Sedaj začenjamo z razpravo. Želela bi vas spomniti na naslednje. Vsi imate pred seboj obrazec na svoji mizi. In če želite besedo v razpravi, vas prosimo, da ta obrazec izpolnite. Konec koncev, eh, dovoljujemo samo dve minuti za govor. Nimamo dovolj časa na razpolago, zato moramo biti solidarni drug do drugega in si omejevati svoj čas. Istočasno pa bomo na ta način lahko poslušali eh, čim več. Eh, udeležencev. Vsi ste to povabljeni, da sodelujete v razpravi in še enkrat, če želite sodelovati v razpravi, izpolnite obrazec, ki je pred vami na mizi. Sedaj bom pa dala besedo gospe Mitreja, prva, ki se je javila k besedi. Gospa Mitreja prihaja iz eh, Romunskega senata. Imate besedo, gospa. fru Mitrea. Gospa Mitrea. No. I väntan på fru Mitrea så överlämnar jag... Medtem ko čakamo na gospod Mitreja, pa bom dala besedo gospe Matera. Se opravičujem. Imamo zelo dolg seznam govornic. Najprej gospa baronesa Vidman iz Lordske zbornice Združeno kraljestvo. Imate besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dovolite mi dve oziroma tri, komenta, tri pripombe ena od štirih žensk v Združenem kraljestvu trpi od nasilja doma. Ampak naj eh, povem nekaj o kulturnih razlikah, ki jih imamo. Naša družba je večkulturna. Prihajam iz, kulturne, iz kulture, kjer se nasilje v družini še vedno šteje kot normalno. In politiki in civilna družba se veliko krat bojijo spregovoriti in obsoditi te kulturne razlike, v katerih mladi ljudje živijo. Če želite izkoreniti nasilje nad ženskami, moramo najprej zagotoviti, da bomo imeli stik z vsemi ženskami, zlasti v tistih skupnostih, kjer ženske nimajo ravno veliko moči. Moramo biti dovolj pogumni, da to naredimo, sicer bodo te ženske ostale naše skrite žrtve in potem bodo one nadaljevale se to verigo nasilja nad svojimi otroci. Treba je upoštevati tudi, odkot te ženske izhajajo in če bomo sodelovali z njihovimi parlamenti, bomo mogoče zagotovili boljši dialog in s tem tudi večjo pomoč z njihovih držav. Veliko sem delala za ženskami, ki so trpele zaradi nasilja v naši skupnosti in lahko vam povem, da je to problem, ki raste, ne problem, ki bi se zmanjševal. Hvala lepa. Hvala. Gospa Matejra, podpredsednica odbora za enakost parlamenta, imate besedo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zelo sem zadovoljna, da sem bila lahko vključena v delo, ki eh, je prispevalo k organizaciji te konference ob Mednarodnem dnevu žena. Ta dan je zelo pomemben. Eh, 27 držav članic EU nekako predstavlja 27 najbolj eh, civiliziranih držav v svetu. To ni pomembno samo z institucionalnega vidika, ampak mi odražamo tudi svet žena kot tak in vemo, da prihaja do nasilja nad ženskami. Nad ženskami se izvaja fizično in psihično nasilje, tako v družini, kakor izven te družine in to v uh, vseh naših državah. Temu moramo narediti konec. Ena četrtina žensk trpi zaradi psihičnega nasilja, več kot deset odstotkov eh, je žensk, nad katerimi se izvaja spolno nasilje in vedno več žensk je takšnih, ki eh, so tako prizadete da morajo iskati zdravniško pomoč, ravno tako pa nasilje prizadeva tudi otroke. Če bomo želeli učinkovito ukrepati proti temu pojavu, mor, eh, moramo graditi na delo, ki ga upravljamo v parlamentu. Število žensk, ki trpi zaradi nasilja, je zelo visoko. Zavarovati moramo dostojanstvo človeka, Evropa mora to jamčiti, vendar pa je pred nami še dolga pot. Evropska unija si je zadala za cilj odpraviti vse vrste diskriminacije, vključno za diskriminacijo eh, žensk. Vendar pa se nasilje povečuje, to je tudi dokazljivo. Na svetovni ravni se proti nasilju boji, eh, bojujejo tudi Združeni narodi, imamo tudi mednarodne konvencije ne gre samo za odpravo diskriminacije žensk, ampak gre tudi za izkoreninjenje nasilja nad otroki. Potem je tu še pravica do življenja, tu je še preprečevanje nehumanega ravnanja. Veliko krat se zgodi, da ženske zaradi nasilja umrejo. Februarja smo sprejeli rezolucijo o tem, ki govori o odpravi vseh vrst nasilja nad ženskami. Potem je tudi resolucija o enakosti med ženskami in moškimi in te resolucije so sestavni del našega arzenala za boj proti nasilju nad ženskami. Že eh, veliko resolucij je bilo podpisanih. Tarabela, Cornelis, Ferrero, Kazanova, vsi delamo skupaj na tej poti. Za zaključek, gospa predsedujoča. danes niso več dovolj simbolični ukrepi. Moramo sprejeti konkretne pobude, tako da bomo oblikovali prave politike na ravni držav in na ravni skupnosti, ki bodo varovale pravice žensk. Sedaj smo na začetku poti, smer je prava, ampak na tej poti moramo biti odločeni in enotni samo enotni bomo lahko zmagali in eh, spremenili trenutno situacijo. Hvala. Najlepša hvala, gospa Matijara. Naslednji govoril, govornik gospod Fons Sidov iz švedskega parlamenta. Najlepša hvala. Najlepša hvala za to pomembno razpravo in za priložnost, da v njej sodelujem. Naj ponovim tisto, kar je povedalo že veliko ljudi. Narediti moramo veliko za preventivo. Švedska vlada je pred nekaj leti predstavila eh, akcijski načrt z eh, več konkretnimi predlogi. Iz vod eh, tega akcijskega načrta imam seboj, tako če vas to zanima, si ga lahko zamete. Tudi država igra pomembno vlogo, to vemo vsi. Često se zgodi, da država ne kasnuje nasilja nad ženskami in to je problem. Zato moramo skušati doseči takšne reforme, ki bodo to situacijo spremenile. Reforme, ki bodo predvidele bolj stroge kazni za nasilje nad ženskami. Ravno tako je treba ustrezno pripraviti sodni sistem, tožilstvo mora biti ozaveščeno. Švedska policija je eh, izvedla informacijsko kampanjo proti moškim v bistvu in eh, namen te kampanje je bil povečati število prijav. Tudi slogan je bil v tem smislu, upajte si prijaviti nasilje v družini. Slišali smo. N tudi predloge o tem, da se eh, zmanjšajo kazni za nasilje. Vendar se meni zdi, da bi o tem morali previdno razmišljati. Zelo pomembno je, kako bo država reševala ta vprašanja. Najlepša hvala, gospod Fonsidov. Naslednja govornica je gospa Boskot iz Evropskega parlamenta. Thank you, well, Eh, ik ben erg blij. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Zelo sem zadovoljna s tem, kar sta povedala eh, komisarka in predsedojoča. Moramo eh, zagotoviti več zaščite in pa harmonizirati kazansko pravo. Zelo pomembno je na tem področju imeti evropski pristop. Evropski pristop k boju proti nasilju nad ženskami. Iz Somalije smo dobili tudi eh, pismo o eh, iznakaženju žensk eh, in na to pismo smo se tudi odzvali. Potrebno je, da ta praksa postane kazniva v vseh državah. Če želimo zagotoviti ustrezno zaščito, varne hiše, to ni dovolj, ampak moramo tudi imeti učinkovit pregon avtorjev teh eh, kaznjivih dejanj. Eh, tu ne bo zadostovalo samo kazensko pravo, ampak celo več. Potem pa še nekaj z Eh, baronico iz Združenega kraljestva se, se strinja, moramo pogledati, kaj delajo drugi, ugotoviti, kako lahko sodelujemo, kako izmenjamo prakse. In veliko se lahko naučimo tudi iz Turčije. Hvala. Hvala lepa, gospa Boskot. Gospa Mitreja iz Romunskega senata, imate besedo. Sistemo servicii lor sociale publice în domeniul combat. Hvala lepa. Sistem javnih služb v Romuniji, ki bi se borile proti nasilju nad ženskami, ni ravno dobro razvit. In cesto je civilna družba in njena organizacija tista, ki skupaj z lokalnimi organi razvijajo posebne eh, službe za zaščito žrtov. Potem tudi socialne službe včasih sodelujajo eh, z. Eh, eh, avtori nasilja. Za storilce tega nasilna razlogi so veliko krat alkohol, ravno tako pa je tudi splošno okolje tako, ki navaja na nasilje. Imamo sicer zakonodajo, ki nekako ureja nasilje doma in na delovnem mestu, potem je tudi cel sistem socialnih storitev, ki naj bi pomagale rešiti ta problem. Nasilje doma je postalo zaskrbljujoč fenomen. Število tožb. Zaradi kršitve javnega reda in meru raste. Te tožbe so resna zadeva. Kajti običajno naj bi bilo tako, da bi družina morala biti normalno, harmonično okolje, ampak žrtve so često otroci in ženske. Zlorabljeni se veliko krat krivijo sami sebe za eh, nasilje, ki se nad njimi izvaja, zato tudi zaradi neprestanega nasilja izkrivljenjo dojemajo realnost. Ženske cela leta prenašajo to nasilje nad seboj, predn se odločijo, da bodo kaj naredile in situacijo spremenile. In tiste ženske, ki imajo občutek, da se splača potrpeti zaradi otrok, se močno motijo. Takšna atmosfera je namreč za otroke zelo škodljiva. Vse to vpliva na otroke in tudi na njihov razvoj v odnosu poskušamo razumeti, zakaj je partner agresiven, ampak samo s tem problema ne bomo rešili. Konstruktiven odgovor bi bil ta, da pomagamo ženskam, da se eh, bolj postavijo zase. Žal pa je naša domača kultura tašna, ki še vedno tolerira nasilje nad ženskami doma. In zaradi tega je problem praktično nemogoče rešiti. Sicer v Romaniji potekajo neke kampanje za ozaveščanje, tudi določene politike so že bile predlagane za boj proti nasilju nad ženskami. Ravno tako so uh, eh, pose predvideni posebni ukrepi. Poskušamo ugotoviti, kaj delajo druge države na tem področju, kakšne so njihove izkušnje in kot kot ena. V Romuniji je 52 odstotkov žensk v celotnem prebivalstvu, ampak samo 10 odstotkov v Evropskem parlamentu, pardon, v domačem parlamentu in ena sem od teh desetih odstotkov. To situacijo je treba spremeniti. Eh, treba je zavarovati pravice eh, žrtev in se boriti za njihovo uveljavljanje. Izobraževanje mora vključevati to dimenzijo in prilagoditi se moramo svoji situaciji, tako da bomo eh, rešili ta problem. Hvala lepa, gospa Gas iz Evropskega parlamenta. Hvala lepa, gospa predsedojoča enakost med spoloma in boj proti nasilju med ženskami. Predstavljata se zdaj prioriteto in to je že velik korak naprej. Sedaj smo osvetlili eh, ta eh, problem, ki ga srečuje veliko ljudi vsak dan. In to je dejansko situacija, s katero se srečuje veliko gospodinstva v Evropi in to je prav gotovo nekaj, kar zasluži pozornost na evropski ravni in mora biti vključene v današnje politike. To je problem danes. Pomembno pa je tudi to, da priznamo, da ženske in moški, ki morajo prevzeti odgovornost za reševanje tega problema, ne smejo izgubiti niti sekunde. Treba je začeti ukrepati sedaj. In vseh teh razlogov želim čestitati vam za pobudo. ki jih je sprejel svet EPSKO prejšnji teden, eh, ki je sprejel boj proti nasilju nad ženskami med prioritetami. Zato je zelo eh, pomembno, da Evropska komisija začne že sedaj z delom in začne oblikovati različne eh, politike. Zbiranje dobrih praks bi bila ena takih nalog, ki je pomembna kajti situacija je zaskrbljujoča in Evropski parlament mora tukaj sodelovati z Evropsko komisijo. Še enkrat naj podarim, da moramo začeti zdaj, če želimo biti učinkoviti. Kajti moramo zagotoviti podporo tisočim ženskam, ki še vedno trpijo zaradi nasilja. To je dobro izhodišče. Pred nami je veliko pomembnega dela, ampak naj podarim še enkrat. Ta evropska strategija ne more biti samo simbolna, ampak mora postati realnost. In zato mora Evropski parlament nuditi vso podporo Evropske komisiji in prepričana sem, da bodo članice in člani Evropskega parlamenta v tej smeri tudi delali. Hvala lepa. Hvala lepa, pa Perez, naslednji govornik oziroma govornica, govornica, gospa Imontani iz italijanskega senata hvala gospa predsedujoča pravzaprav se želim samo zahvaliti za to da ta pomembna konferenca danes poteka tukaj želim poudariti da smo mi v naši državi nedavno veliko postorili močno smo vključili javnost v vse te eh, zadeve ki zadevajo nasilje zoper ženske eh, tako poslanska zbornica kot tudi senat eh, sta bila vključena Eh, potem je tu še zakon o tako imenovanem stalkingu. Eh, kar zadeva srečanje G8 v preteklem letu, je bila na dnevnem redu zelo pomembna točka eh, trgovine z ljudmi in tihotapljanje ljudi. Ob današnjem dnevu želim opozoriti, da obstajajo takšne hotlines neposredno z ministerstvom, pa tudi za nasilje zoper ženske. Poteka tudi eh, reklamna kampanja, ki se je začela 8. Eh, marca in tu gre za dva dnevnika Lunita in Circolo d'Italia. Eh, to je en časopis iz levega tabora, en iz desnega tabora. Časopisa vodita dve ženski in imamo tudi kampanjo zoper to nasilje ta dnevnika namesto običajne reklame objavljata fotografije eh, slik, ki so doživele nasilje. Eh, in zapisano je, če te eh, zaročenec maltretira, ga pusti. Slišali smo že, kako pomembno je, da skupaj delujemo za to, da nekaj premaknemo tako politiki, kot tudi na področju dela. Popolnoma jasno je, da mora biti um, boj z opr nasilje povezan z akcijami nacionalnih parlamentov in skupaj z Evropskim parlamentom. Hvala. Tak, Hvala, gospa Jamontani. Sedaj pa gospa Lunaček iz Evropskega parlamenta, prosim. Yes. Um, quiero empezar a, a hablarle a la ministra de Igualdad. Najprej se zahvaljujem eh, ministrici za enakost med spoloma iz Španije. V Avstriji sem že pred leti delovala kot del avtonomne skupine, to smo delali takrat na Tirolskem, to je zelo katoliški del in eh, zahvaljujem se španskemu predsedstvu sveta, da so spodbudili to kampanjo eh, v času svojega predsedovanja. Upam, da bomo eh, dosegli to, o čemer govorimo. Imam tri vprašanja in sicer neposredno vprašanje za špansko predsedstvo. Govorili ste o brezplačni telefonski liniji 160. Lahko bi uvedli tudi telefonsko linijo za Eh, ženske, ki so žrtve trgovine z ženskami, da bi tja lahko poklicali ljudje, ki karkoli sumijo, kajti obstajajo eh, določeni ljudje, ki pridejo v stik s temi ženskami. Ne vem, ali se vam to zdi vredno truda. Eh, in potem še eno vprašanje. Imamo skupino za ženska vprašanja, imamo gospod Reding. To je vprašanje za gospo Reding. Gre za ženske, ki so spolno izkoriščane, kjer je zelo veliko telesnega nasilja ali pa tudi eh, psihološkega nasilja, tako na področju dela, kot tudi doma. Špansko predsedstvo oziroma eh, komisarka sta omenili pomoč lezbikam, da bi lahko živele svojo spolno usmeritev. In še jezik, to je moje zadnje vprašanje. Jezik, eh, ki ga govorimo, izraža maskulino premoč v naši družbi. Potrebovali bi pobudo, da bi opozorili na to, da eh, se mora tudi v jeziku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 Eh, hvala, gospa predsedojoča. Spoštovani udeleženci konference, zastopam odbor za družino v mačarskem parlamentu, sem predsedojoči tega odbora in zelo velika čast je za nas, da smo danes lahko tukaj. Mislim, da lahko govorimo o nasilju zoper ženske, vendar moramo poglavje razdeliti na dva dela. In sicer Eh, kako pogosto se o tem diskutira v javnosti, kakšno je javno mnenje glede tega. In eh, druga plat se nanaša na zakonsko regulativo, ta je dokaj dobra, ampak na drugi strani eh, sploh ne moremo biti prepričani v to, da ljudje vedo, kaj se dogaja. Sveda so potrebne kampanje, ki tematizirajo nasilje. Mislim pa, da bi morali vsak dan razpravljati o tej temi. Tu smo odvisni od pomoči medijev, kajti mnoge ženske je strah govoriti o tem. In tudi te eh, ženske bi morale to imati kot nekaj čisto naravnega. No, sedaj je že vzpostavljen tudi most do pravne regulative. Eh, tu mora biti zelo jasno urejeno, da nasilje zoper ženske predstavlja kaznivo dejanje. Evropska unija in nacionalne države morajo tu biti zelo stroge, kar zadeva kazensko pravo. Eh, kajti tudi eh, zaščita žensk bi morala biti upoštevana to, da so pogumne, da si upajo povedati, da se dogaja nasilje morda bi lahko spodbudili eh, zbiranje podatkov, kakšna je situacija v posameznih državah članicah, kakšna je zakonska ureditev, kakšne sankcije so predvidene v posameznih državah članicah. To bi lahko imelo dober vpliv na nacionalne zakonodaje. Hvala. Vam tak, do hodeste. Srečna hvala. Postavljena so bila zelo pomembna vprašanja, ki so bila naslovljena na gospo ministrico Ido Almagro, tako da ji kar takoj dajem besedo. Predtem pa mi dovolite, da še povem, da imamo na seznamu govornikov šeliko več oseb in želimo jim dati besedo v naslednjem krogu razprav. Če do sedaj še niste imeli prilike spregovoriti in ste na seznamu govornikov, boste dobili besedo v naslednjem krogu prispevkov. Sedaj pa prosim gospod ministrico, da spregovori. Hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se vsem za njihove prispevke, vprašanja. Mislim, da tisti, ki so imeli možnost, da opišajo situacije v posameznih teželah, je to seveda zelo pomembno. Zelo pomembno je izmenjati dobre prakse, izkušnje. E, to je vedno pomoč drugim. E, želim se osredotočiti na nekaj vprašanj, ki so bila postavljena. In sicer, e, da se zdi, da se nasilje zopr ženske v nekaterih državah povečuje. Določene govornice so opozorile na to dejstvo. Nasilje se povečuje, če podvomimo v tradicionalno delitev vlog, pa tudi več eh, prijav je, eh, kar pomeni, da obstaja večje zaupanje strani žensk v institucije. Eh, to pomeni, da obstaja večja občutljivost v družbi, da se tu nekaj spremeni. Nasilje zoper ženske, to pomeni, da najprej vemo, kakšna dejansko je situacija in da potem vključimo vse akterje. V Španiji smo imeli eh, jasen preobrat, ki se je zgodil eh, s prejemom zakona Eh, o boju z opr nasilje nad ženskami. Skratka, ne gre samo za eh, boj in finančno podporo žrtvam, ampak se nam je posrečilo eh, to temo iz privatne sfere prinesti v javno sfero. Tako da to ni več tema med parom, ampak je to tema, kjer je odgovorna celotna družba. In celotna družba je to tudi prevzela. Eh, to lahko dosežemo na način, da izvajamo kampanjo zaveščanja. Pomembno pa je tudi delo, ki ga opravljajo mediji. To je potrebno podariti. Včeraj je tu v parlamentu potekalo srečanje, da bi ugotovili, eh, kakšno vlogo eh, igrajo komunikacijski mediji, ko gre za informiranje na tem tematskem področju. Eh, v naši državi, v Španiji, je prav gotovo tako da so mediji prispevali k temu, eh, da so državljani bolj obveščeni. Pomembna je tudi eh, izobraženost in sicer od eh, otrok naprej. To je najboljša preventiva, ko gre za nasilje z oprženske, vendar pa se ne smemo slepiti. Večina ve, kakšne oblike nasilja se izvajajo nad ženskami. Včeraj smo govorili tudi o tem, če se začne govoriti o primerih, da včasih to lahko doseže ravno nasprotni učinek. Ni dovolj, da opišemo, kaj se je zgodilo, ampak zakaj. Razloge je treba poglobiti. Tu je treba govoriti s strokovnjaki, z vedenci, kaj ti nasilje so pršinske. Ni samo neko nizanje primerov in procesov, To je fenomen, ki ima korenje in svoje posledice. Mm, to je zakorenjeno v neenakosti, neravnovesju med moškimi in ženskami in to že stoletja dolgo. In če se želimo boriti proti temu, seveda potrebujemo zakone, potrebujemo pa tudi spremenjen način razmišljanja. In celotna družba, mediji tu nosijo veliko odgovornost. E, Kaj ti treba je premagati stereotipe dejansko moramo zavihati rokave in to je veliko težje kot samo izvajati akcije. Imam pa tudi konkretno eh, vprašanje, na katerega želim odgovoriti eh, in sicer glede hotline eh, in podpore žrtev. To je bil en izmed sklepov iz dokumenta Misijskega sveta v preteklem tednu. Eh, komisija mora to uresničiti v okviru 116 in eh, vprašanje je bilo, ali se mi zdi smiselno, da uvedemo še kakšno telefonsko linijo, kjer bi lahko klicali ljudje, ki imajo sum, da gre za trgovino z ženskami. To so dejansko spolne sužne, tu govorimo o suženstvu 21. stoletja. Eh, Združeni narodi se ukvarjajo s to temo. In mislim, da bi vse države potrebovali načrte, akcijske načrte. Zelo pozitivno je, da bo komisija predložila osnutek te direktive. E, če se ne motim, se bo to zgodilo aprila. In e, tu moramo misliti na celo vrsto ukrepov. Taka telefonska linija je lahko pozitivna, vendar pa morajo ženske imeti občutek, da so zaščitene. Eh, žrtve seksualnega izkoriščanja morajo imeti občutek, da so zaščitene, potrebujemo usmerjene akcije za to, da razbijemo mafijske obroče, eh, obroče, ki izkoriščajo te ženske in potrebujemo tudi akcije eh, za ozaveščanje prebivalstva. Tu prav, prav ne moremo biti kot so storilci v tej obliki suženstva, vendar pa je pred temi še vedno tako, da mnogi molčijo iz prebivalstva. Mislim, da morajo biti ukrepi usmerjeni zaščita žrtev, na to razbitje teh obročev in ozaveščanje javnosti za to, da nismo so storilci v okviru še drugih ukrepov. Da bi vedeli, na koga se te ženske lahko obrnejo, da uidejo iz teh krogov tu je potrebno nekaj napraviti celotna družba. Hvala. Hvala. Sedaj pa dajem besedo komisarki Regding, da se na kratko odzove na razpravo. Komisarka Regding. Well, thank you, Madam Chair, and um, I, I was impressed. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Name so velik vtis naredile podrobnosti, ki so jih navedle članice in člani Evropskega parlamenta in s katerimi so ilustrirale, kaj že obstaja v posameznih državah za to, da se bolje zaščiti ženske pred nasiljem oziroma za to, da se bolj učinkovito borimo proti nasilju. In točno to poskušamo narediti ta trenutek na ravni komisije. Skušamo zbrati vse tiste ukrepe, ki že obstajajo, v različnih državah, tako da bomo lahko videli, kaj se je izkazalo kot učinkovito in kaj ne. Tako da bomo lahko prekopirali tisto, kaj je učinkovito in da ne bomo ponavljali eh, tistih okrepov, ki so neuspešni. Zato pripravljamo dve študiji. Ena študija se osredotoča na zakonodajo v različnih državah članicah in na to, da bi imeli zakonodajo na ravni EU. Ta študija bo končana jeseni. Potem je pa tu še druga študija, ki govori o škodljivih tradicionalnih praksah in o tem, kako so te tradicionalne prakse povezane s tem, kar običajno imenujemo kultura. Ampak jaz temu ne eh, morem in nočem reči kultura, kajti zame je zločin zločin in se ga ne more tolerirati, če se Eh, naredi v okviru kulture ali pod krinko kulture. In ta študija bo končala eh, aprila. 20. Eh, novembra bo konferenca na visoki ravni. Tam bomo videli, kakšni so tisti konkretni ukrepi, ki jih lahko predlagamo. Sama sem prepričana in to sem slišala tudi od vas, da moramo razbiti ta tabu. Mislim, da če bi lahko ustavili postavili, začeli evropsko informacijsko kampanjo, e, podobno kampanjo, kot trenutno poteka o razliki v plačah med moškimi in ženskami. Taka informacijska kampanja bi bila pomembno orodje in bi pomagala nacionalnim parlamentom, da prevzamejo svoj del naloge. Kaj ti ni dovolj, da o tem razpravljata komisija in Evropski parlament? Moramo iti v države članice. Države članice so tiste, ki nam pri tem morajo aktivno pomagati. Potem je bilo postavljeno vprašanje v zvezi z lezbikami. Listina o temeljnih pravicah je jasna. Nobene diskriminacije ne dopušča na nobeni podlagi, ne eh, seksualni, ne verski, ne katerikoli drugi. Ženska je ženska in kot tako jo je treba spoštovati, ne glede na to, kako živi in kakšna so njena prepričanja. Potem pa enotna številka. Komisija je ustvarila možnost, da bi imeli eh, enotno številko 116. Nekaj številk je že bilo razdeljenih ena za eh, pogrešane otroke, ampak uspeh ni bil ne vem kakšen. Zato, ker države članice, no, čeprav se mi eh, dogovorimo, da bo odprta linija za eh, pogrešane otroke, potem države članice tega ne naredijo. Torej, če se tu odločimo za enotno številko za nasilje nad ženskami, se mi zdi, da bi to bilo dobro. Ampak vseeno je treba, da bodo nacionalni parlamenti pri svojih vladah lobirali za to, da ne bodo prišle samo v Brusel pa rekle, ja, ja, to je krasna ideja, ampak da bodo to številko dejansko uvedle doma. Kaj ti ni pa dovolj imeti samo številke, treba imeti tudi infrastrukturo za to številko. Nekdo mora tam sedeti, ki bo odgovarjal na vprašanja in ki bo zagotovil potrebne ukrepe poklico, ki bo kontaktiral policijo, zagotovil pomoč žrtvam, kajti stvar je bolj obsežna, kot pa samo imeti številko. In tu računam na nacionalne parlamente. Gospa predsedojoča, če se bomo odločili za to številko, pa bi vas želela prositi, da se zbere skupaj evropske parlamentarce z nacionalnimi, tako da bi imeli neko koordinirano. Uh, prakso, nek koordiniran pristop in da bi to številko potem lahko na tak način tudi ustrezno eh, uvedli v praksi. Tako da računam na vse vas, da boste prišli k nam tudi potem, ko bo pripravljalno delo opravljeno. In ravno ta, eh, tako upam, da se bodo vse različne ravni v posameznih državah udeležile konference 25. novembra. Hvala lepa. First study, Elena, Hvala. Vsem, ki so se oglasili v prvem krogu razprave, še enkrat hvala ministrici Aidi Almagro in komisarki Redingovi za to, da sta sodelovali na tem prvem delu razprave. Dovolite, da spomnim na to, da bomo imeli še drugi krok razprav in Tam bo še nekaj možnosti, da se oglasite. Imamo še eno uro in deset minut za to, da izmenjamo izkušnje iz različnih držav članic. Sedaj prehajamo na drugi del naše razprave. In prva govornica za ta drugi del. je gospa Ines Alberdi, ki je direktorica razvojnega sklada za ženske Unifem pri Združenih narodih. Presrečno dobrodošli tukaj v Evropskem parlamentu in imate besedo, prosim. Buenos días. Es una satisfacción para mí. Eh, Dobar dan. To je za mene res zelo veliko veselje, da sem Eh, lahko v Evropskem parlamentu, kjer um, slavimo dan žena, kajti to je tudi dan uh, platforme iz Pekinga. Hvala tudi predsedniku parlamentu uh, Buseku in uh, Evi Brit Svensson za predsedovanje odboru za ženske zadeve v Evropskem parlamentu, uh, zato da ste omogočili to prireditev. Um, Prav tako se zahvaljujem naši ministrici, gospe Bibijanje eh, Alido in eh, tudi komisarki Redingovi. 15 let po Pekingu in 10 let po milenijski izjavi moramo spomniti na napredek, do katerega je prišlo eh, na področju Eh, pravnega in socialnega položaja. Po vsem svetu imajo 1,6 odstotka parlamentarnih sedežev. Imamo, na ta način se nekoliko tudi reducira deficit glede izobraževanja, prav tako vedno več žensk dela prihaja na trg dela. Vendar pa je samo še pet let do ciljnega datuma milenijskih ciljev in eh, pred nami je še dolga pot. Ženske eh, zasedajo samo četrtino mest v vladah, eh, dve tretjini delavk ima začasno delo. Plača žensk je v poprečju nižja od plače moških in milijone žensk in deklet dnevno trpi zaradi nasilja. Ta boj za izkorinjenje nasilja je tema današnje prireditve. In to tudi kaže, kako različne so stvari po svetu. 186 držav je podpisalo CDAV. To pomeni, da so vlade odgovorne, da preventivno obravnavajo oziroma kazensko sankcionirajo kakršnokoli obliko nasilja za opržensko. E, to je bila e, kampanja, ki je išla iz Združenih narodov, ki jo je spodbudil generalni sekretar e, in naj bi napravila konec nasilju na ženskami. To je resolucija Varnostnega sveta 1325 in eh, osemnajst dvajset. Eh, ti dve resoluciji eh, sta namenjeni ozaveščanju teh tem in to se ne sme več dogajati brez kaznovanja. Ženske pa še vedno manjkajo pri mirovnih procesih. Manj jih je kot deset odstotkov tudi v okviru pogajalskih delegacij in eh, spolno nasilje v konfliktih pa ima tudi eh, že zgodovinske dimenzije. Vse to odraža problem, eh, ko gre za izvajanje ukrepov in za odgovornost. Hvala tudi parlamentu za njegovo vodenje, za to, da se lotevamo tega problema danes tukaj in eh, veseli me tudi angažma gospe Eve Britsvensen. Eh, preteklo leto je eh, Unifem dal pobudo za to in parlament je sedaj sprejel izjavo ničelne tolerance nasilja zoper ženske. To kaže tudi politično voljo za to, da se ta tema uvrsti tudi na politični dnevni red. Eh, ta kampanja je postala platforma za to, da se opisujejo pobude, da se krepijo pobude, ki izhajajo iz posameznih oseb, iz vlad in civilne družbe. Gre za neposredni prispevek eh, k tej kampanji generalnega sekretarja Združenih narodov. Novembra preteklega leta se je vse skupaj začelo in več kot 200 tisoč akcij je bilo že zabeleženih v tem kontekstu. In to zdaleč presega naš cilj. Mi smo želeli 100 tisoč akcij do Mednarodnega dneva žena v letu 2010. Državljanke in državljani iz teh držav so izkoristili to spletno platformo za to, da so razširili svoje akcije, svoje pobude in za to, da bi nagovorili več ljudi. Približno 200 organizacij civilne družbe se je pridružilo tej kampanji Dino. 69 vlad in 30 šefov vlad in držav in več kot 700 poslancev je eh, to podpisalo. Nekateri so že sprejeli potrebne ukrepe in sicer tako, da so opustili svoje predsotke vizavi CDAV-ju ali pa so pristopili k protokolu. Uh, kjer eh, gre za financiranje nacionalnih projektov eh, zoper nasilje nad ženskami in sodelovanje z policijo in pravosodjem, ki naj eh, nudite ustrezno pomoč. Mislim, da bomo to leto priča ponovnemu impulzu, da bomo zmanjšali to razdaljo med angažiranostjo in uresničevanjem s pomočjo resolucije za to, da bi dosegli Eh, enakost med spoloma. Med eh, najpomembnejšimi cili eh, tu so generalna skupščina septembra in sicer, da ima celotni sistem odgovornost, da mora biti celotni sistem odgovoren, ko gre za nudenje pomoči državam članicam, zato da lahko izpolnijo svoje zaveze, ko gre za enakost med spoloma. Ta referat bo vodila generalna sekretarka in v bistvu gre za tiste probleme, ki so povezane z nalogami in ki naj bi zagotovili boljši položaj v okviru Združenih narodov. E, ta hip je na voljo premalo sredstev za inovativne pobude. Eh, s tem novim referatom, eh, pa bo mogoče sistematično pomagati, če bodo države naslovile take prošne za pomoč. Eh, tu se bodo združile štiri specifične agencije v ta referat in ta referat lahko skupaj izvaja analize in opravlja programsko delo, lahko izdeluje norme za okrepitev enakosti in lahko postane tudi motor pravic žensk. In kar zadeva horizontalne oblikovanje tega sistema v okviru Združenih narodov, ta novi referat je mišljen za to, da eh, bi bil odgovoren Združenim narodom eh, tudi preko kontrole, preko nadaljne obravnave in preko širjenja informacij. Zato, da bi lahko izpolnili ta pričakovanja in te izzive, moramo seveda imeti ustrezno znanje, informacije o načinu dela mrež in organizacij. To so torej tisti, ki so pobudili te pravice od prve svetovne konference v Mehiki leta 1975. To je zelo jasen mandat in tu bomo prišli zelo daleč na tej eh, poti eh, odgovornosti, vendar pa to lahko dosežemo samo, če imamo na voljo dovolj sredstev. Platforma iz Pekinga je nastala zato, da bi mobilizirali sredstva iz vseh možnih virov in na ta način lažje dosegli cilje, ki smo se jih zastavili. Vendar štirje organi in agencije v okviru Združenih narodov, ki delajo na področju odpravljanja uh, diskriminacije žensk, v zadnjih letih uh, trpijo zaradi pomankanja sredstev. Zelo malo denarja jim je bilo na voljo, bistveno manj kakor druge agencije Združenih narodov. Od vsega začetka so posamezne skupine žensk poudarjale, da če hočemo doseči vse potencijalne možnosti, potrebujemo letno eno milijardo ameriških dolarjev. In eh, to so sredstva, ki bi jih potem v prvih eh, letih izvajanja programov seveda dopolnjevali. To bi nam omogočalo soočiti se bolj uspešno z izvajanjem politike enakosti spolov. Pregled tega pomankanja sredstev, ko gre za boj proti nasilju nad ženskami, je mm, jasno um, izražen v poročilu Unifema, v zvezi z tako imenim skrbniškim skladom Združenih narodov. Če hočemo imeti več uspehov, potem potrebujemo ustrezna sredstva. UNIFEM je v imenu celotne organizacije Združenih narodov vodi ta skrbniški oziroma fiduciarni sklad. In ta sklad je bistvenega pomena v strategiji odprav za odpravljanje nasilja nad ženskami in dekleti. Eh, iz tega sklada se črpajo sredstva za celo vrsto pobud in programov. Lansko leto je ta sklad namenil 23,6 milijona dolarjev različnim programom in projektom. To so programi in projekti, ki so seveda bili, preden so za nje bila odobrena sredstva, Eh, podvrženi zelo skrbnemu pregledu. Denar, ki ga letos ta skrbniški sklad namenja za eh, podobne eh, programe, bo precej obsežnejši. Tudi število prošen, ki jih je skrbniški sklad prejel, se narašča. Leta 2009 je dobil 1643 eh, prošen oziroma predlogov za financiranje in sicer eh, je bila skupna vrednost eh, teh prošen 857 milijonov dolarjev. Kot sem prej rekla, pa so lahko namenili tem programom samo 23,6 milijona dolarjev. Ko gre za izboljšanje gospodarskega in socialnega položaja ženske. Torej v Unifemu imamo v ta namen poseben eh, odbor in do leta 2015 nameravamo temu delovanju, delovanju tega odbora eh, zagotoviti 100 milijonov dolarjev. To je tudi sestavni del kampanje, ki jo je sprožil generalni sekretar Združenih narodov. Gre torej za napor, napor, ki ga bomo vsi morali narediti, če hočemo doseči cilje. In UNIFEM je, se je zato povezal z Clintonovo svetovno uh, pobudo, Clinton Global Initiative. To je pobuda za zbiranje sredstev z, za celo vrsto podobnih uh, programov. Skrbniški sklad pa ni edini mehanizem, ki je na voljo Unifemu za sofinanciranje ali financiranje programov v, za boj proti nasilju nad ženskami. V času, ki mi je še preostal na voljo, naj samo nekaj konkretnih pobud iz zadnjih nekaj mesecev omenil, omenim, ki so nastale na podlagi platforme iz Pekinga. Prvič, naš eh, največji izziv v svetovnem okviru je, da od političnih zavez prijedemo do dejanj. Vendar tisti, ki oblikujejo te politike, dosti krat nimajo ustreznih podatkov na voljo, ki bi jim pokazali zlasti, eh, kako uspešne so politike. In to je eden naših ciljev, izboljšati kakovost informiranja. Zato je UNIFEM vzpostavil tako imenovani globalni virtualni centr znanja. Tukaj se bodo zbirali eh, znanje, izkušnje, pa tudi veri iz vsega sveta. Dostop do te podatkovne baze pa bo zagotavljal bolj kakovostno oblikovanje politik in programov in na ta način bomo lahko tudi eh, izboljšali razmerje med vloženimi sredstvi in doseženimi rezultati. V okviru tega centra bomo organizirali tudi predavanje in seminarje v zvezi z najbolj učinkovitimi metodami boja proti nasilju nad ženskami. Te seminarje in te uh, oblike sodelovanja bomo organizirali v okviru dela cele vrste ženskih organizacij. Unifem je tudi vzpostavil program svetovnih varnih mest da bi tudi, kar zadeva javni red in mir, lahko bolje zaščitili ženske. To je pobuda, ki je zasnovana na izkušnjah iz Latinske Amerike. Ta program je povezan z lokalnimi skupnostmi in vladami, analizira eh, različne metode zagotavljanja varnosti na javnih mestih in eh, se osredotoča tudi na varovanje žensk. Unif, Unifem se seveda navezuje tudi v obliki sodelovanja in eh, finančne podpore za zasebnim sektorjem. Na ta način hočemo zagotoviti tudi večjo prisotnost žensk v gospodarstvu, tako kot delavk, eh, pa tudi eh, menedžerk. Eno od najnovejših študij McKinseya, ki je zajela 2300 vodilnih eh, v svetovnih gospodarstvih, kaže, da zaenkrat je ogromno moških eh, na vodilnih delovnih mestih, žensk pa je še vedno malo in eh, vsi vprašani so zagotovili, da ženske zelo dobro poslujejo kot menedžerke. Ali drugače povedano, gospodarstvo, podjetja razumejo, da je za Eh, dobro poslovanje gospodarstva potrebno uveljavljati v praksi enakost spolov. Prejšnji teden se je UNIFEM pridružil svetovnemu paktu za uveljavljanje načel za enako in enakopravno sodelovanje žensk v javnem in gospodarskem življenju gre tudi za politiko ničelne tolerance, ko gre za vsakršno obliko nasilja na delovnem mestu. V okviru eh, tega pakta bomo organizirali seminarje in predavanja, da bodo konkretno lahko zaznavali hitreje znake nasilja v gospodarstvu. Ob koncu naj Uh, se pridružim tistemu, kar je rekla gospa Svensson o 15-letnici eh, platforme iz eh, Pekinga. Rekla je, da je bistveno za politike, da okrepimo pravice žensk in odpravimo nasilje nad njimi. Ker zadeva odbor za pravice žensk in enakost spolov v Evropskem parlamentu, ta je očitno naredil velik napredek. Danes ženske predstavljajo pomemben dejavnik v oblikovanju politik v Evropski uniji. To je bil citat izjave gospe Brit Svensson. To je tisto, kar pomeni ta kampanja reci ne in pridruži se nam. Upam, da bomo naslednje leto o proslavi Mednarodnega dneva žensk lahko poročali o tem, v kolikšni meri so politične zaveze in eh, pobude državljanov omogočile ženskam in deklicam eh, po vsem svetu živeti bolj varno. Hvala. Najlepša Hvala, gospa Alberdi. Sedaj pa pozdravljam naslednjega govornika, to je gospod Martin Karbovski, novinar iz eh, Bolgarije. Izvolite, gospod Karbovski. A sem Martin Karbovski, roboti. Sem Martin Karbovski in kot preiskovani novinar delujem že 15 let v Bolgariji. Hvala, gospa Svensson, Hvala tudi predsedniku Buzeku za povabilo, da se udeležim te konference. Prav in dobro je, da so evropske države v tej mega Evropski uniji vedno, še vedno raznolike med seboj, ampak ta raznolikost pomeni tudi uh, raznolikost, ko gre za bedo. Če govorimo o Eh, boju proti nasilju, potem moram reči, da kar zadeva Bolgarijo, govorimo o preživetju marsikdaj. V Združenem kraljestvu in v nekaterih drugih državah je 25 odstotkov žensk žrtev nasilja. Pri nas v Bolgariji, to kažejo statistični podatki, je položaj enak, vendar tem podatkom ne verjamem. Ne verjamem, da sta tako Združeno kraljestvo kot tudi Bolgarija enaka, ko gre za število ženske izpostavljenih nasilju. Nasilje pri nas je popolnoma drugačno in danes bi želel spregovoriti o praksi, ki jo treba obsoditi. V Bolgariji smo žal še vedno priča celi vrsti takšnih negativnih eh, praks. Gre za eh, poškropitev in eh, polivanje žensk z kislino. To je nekaj, česar ljudje, ki dobro živijo v dobri stari Evropi, sploh ne morejo razumeti. Ne gre za občasne incidente in napade, ne, gre za epidemijo, ki se razrašča že leta in leta. Niso samo ženske tiste, ki trpijo v tem primeru. In niso samo pripadniki in pripadnice manjšin, ki so izpostavljeni temu nasilju temveč gre tudi za študente, študentke, blagajničarke, eh, medicinske sestre, zdravnike. 23 primerov žensk imamo do sedaj v Bolgariji, ki so jih polili z kislino. To so statistični podatki za nas zadnjih deset let. To je neke vrste mačo obnašanje se strani moških v Bolgariji. Seveda ženske po takšnih napadih preživijo, vendar to preživetje pomeni nepolno življenje. To se dogaja tudi drugod po svetu, v Pakistanu, v Združenih kraljestvu tudi, morda v Romuniji je nekaj primerov, ampak v Bolgariji smo jih imeli 24. Tudi moške škropijo z kislino. To je neke vrste maščevanje, vendeta, ki je nekaj, česar mislim, da ne moremo tolerirati. Za enkrat je človek, ki je naročil takšen zločin, eh, samo v enem primeru bil tudi uspešno kazansko preganjan. Dostikrat storilec eh, ni ista oseba kot eh, tisti, ki naroči takšen eh, zločin in tukaj je naša država se izkazala za popolnoma neuspešno. Človek ne more verjeti, da ni več izrečenih kazni. No, seveda gre za probleme, ki smo jih eh, podedovali od prejšnjega komunističnega sistema, ampak vendarle, ker zadeva ženske, nasilje nad ženskami je postalo pri nas in bilo vedno pri nas del eh, odnosov med partnerjema v eh, družini. Tudi takrat, ko pride do teh primerov, takšnih zločinjev, eh, Družba meni, da je to pač eh, družinski problem, nekaj, kar se dogaja v družini zato ne vemo, v kolikšni meri lahko bolgarska država posreduje. Če vzamemo primer Francije, lahko rečemo, da tam poteka predlog za sprejem novega zakona, ki bo morda prepovedal staršem, udariti otroka, ki uh, je poreden. No, v Bolgariji je situacija seveda popolnoma drugačna. Psihologi menijo, da so običajno žrtve tega grozovitega zločina ženske, zaradi tega, ker je to dejanje usmerjeno k uh, pohabljanju in uh, k pres, uh, usmerjeno k temu, da se ženske prestrašijo in da seveda ostanejo s brazgotinami na obrazu vse uh, življenje. V zadnjih petih letih uh, ta uh, zločin porašča. Naš minister uh, oziroma predsednik vlade Bojko Borisov je obljubil, da se bo situacija spremenila, da bodo eh, doživljenske zaporne kazni predvideli v našem kazenskem zakoniku za takšne storitve. Vendar, storilce, oprostite. Vendar takšne spremembe se dogajajo zelo počasi. V Evropi dosti krat žal še vedno gledamo na nasilje nad ženskami kot na življenje družine. V Bolgariji je vedno bilo tako. Kljub temu, da so časi danes drugačni, se stvar ni spremenila in ne bo se spremenila, dokler ne bomo uh, o tem razpravljali celo življenje. Sam sem v Bolgariji preiskovalni, raziskovalni novinar in kaj dosti ne morem narediti. Je pa tukaj z menoj ženska, ki je bila žrtev takšnega uh, polivanja z uh, kislino. Še pet žensk, ki so bile žrtve tega zločina, je hotelo priti z menoj, vendar trenutno so v postopku kirurških posegov. Poskušajo jim sedaj uh, na nek način odpraviti posledice teh napadov na obrazu. Ženska, ki je danes z menoj, uh, je tukaj bila žrtev. Ne bom vam povedal, kdo je, je pa tukaj, sedi v dvorani. Niti en bolgarski novinar ali novinarka ni ostal nemih ust, ko je bilo treba poročati o teh eh, grozovitih zločinih. Torej vsi delamo na tem. Ampak inštitucije se ne zmenijo za to. Prosim, če boste tolmači eh, to dobro prevedli. Torej, nemarne so inštitucije, ne upravljajo svojega dela. Ta ženska, ki je tukaj z menoj, nima las, ima samo eno oko, njene prsi so, iz, eh, so komaj da prepoznavne. To je fizična poškodba, ki jo je utrpela ta ženska. To je tisto, kar lahko vidimo Ne želim vam jo pokazati v tej dvorani. Zakaj? Zato, ker bi morali usmeriti svoj prst na storilce, ne pa na žrtve. Ta kolegica, ženska, ki je danes s menoj, komaj da odhaja od doma, zapušča štiri stene, kajti njen mož ji še vedno grozi. Ker me čas preganja tukaj, bi želel povdariti še naslednje. Naše namere bodo postale konkretna dejanja samo, če bomo z vajo, to je ta ženska, ki je danes z nami, lahko naredili intervju. Vem, da ji to ne bo enostavno, da bo pri tem zelo trpela. Pri nas v Bolgariji se dosti krat storilci eh, predstavljajo kot žrtve. Samo še minuto, gospa predsednica, če smem. Sam sem pripravil v zadnjih letih seznam 75 otrok, ki so pri nas uh, umrli v mm, vzgojno-varstvenih ustanovah. Mnogi otroci so pri nas eh, žrtve nasilja, država pa ničesar ne dela proti temu. Še enkrat imenujem se Martin Karbovski, sem eh, novinar, ki prihajam iz Bolgarije in hvala za vašo pozornost. Eh, hvala. Sedaj pa dajem besedo Mortenu Kjeromu, ki je direktor Agencije Evropske unije za temeljne pravice. Pozdravljeni na tej konferenci in v Evropskem parlamentu. Izvolite. Much, Hvala, gospa predsednica, gospe in gospodje. Najprej se zahvaljujem Evropskemu parlamentu in odboru za ženske pravice in enakost spolov za organizacijo te pomembne konference danes, ki je posvečena nasilju nad ženskami. Če govorimo o vseh oblikah žensk nad ženskami, potem obstajajo ocene, ki pravijo, da je 45 odstotkov vseh žensk v Evropi bilo uh, žrtev takšne ali drugačne oblike nasilja v njihovem življenju. Ocene tudi kažejo, da so letni skupni stroški nasilja v družinah v EU od 12 do 20 milijard evrov. To, kar pa je jasno, pa je, da je zlorabe treba prepoznati in jih eh, opisati, definirati kot nasilje moškega nad žensko, zato ker je ženska ženska. Nasilje moških nad ženskami preprečuje ženskam v celoti uživati temeljne pravice. Dosti krat to nasilje pomeni kršitev temeljnih pravic žensk, takšnih pravic kot dostojanstva, osebne in eh, fizične in osebne integritete in pravice do enakega obravnavanja moških in žensk. Kako se torej lahko borimo proti temu nasilju kot eh, zlorabi temeljnih pravic žensk in kakšen napredek smo na tem področju naredili v Evropski uniji? Najprej enakost med moškim in eh, žensko je sedaj eh, že seveda del temeljnih pravic Evropske unije in tudi eh, listine za pravice žensk, ki je sestavni del Lizbonske pogodbe. V Evropski uniji obstaja cela vrsta programov za pospeševanje enakosti med spoloma. Vendar Na ta način ne odpravljamo eh, vse, večjega, vse večje nevarnosti ogrožanja žensk strani moških. Cela vrsta storitev in služb, kot naprimer vzgoja in varstvo otrok, lahko zagotovi eh, ženskam aktivno in neodvisno sodelovanje na trgu dela. Enakost eh, in spoštovanje ženskih pravic lahko preprečijo odnose med partnerjama, ki je, gre za zlorabo žensk. Če govorimo o enakosti med spoloma kot o, o temeljni pravici, potem lahko pomagamo pri razumevanju in pri odzivih eh, na takšno nasilje. Jasno je, da spol in enakost med spoloma še vedno ni vključen v agendo o človekovih pravicah Evropske unije, kar pomeni, da se ženske še dostikrat soočajo z neenakostjo in zlorabo. V nekaterih primerjih bi lahko rekli, da danes smo sicer bolj ozaveščeni o nevarnosti rasizma, kakor o diskriminaciji žensk. Naj vam povem en primer. Če zaposleni, ki izhaja iz eh, neke manjšine, Eh, prejema 15 ali 20 odstotkov manjši prejemek, kakor nekdo, ki opravlja isto delo, pa prihaja iz večinskega okolja, potem govori, v tem primeru govorimo o rasizmu. Če pa ženska manj zasluži kot moški za isto delo, to dosti krat eh, razlagamo, čež da to pač odraža nekatere dejavnike kot eh, materinstvo, delo z um, skrajšanim delovnim časom in podobno. Kaj torej to pomeni? Gre za realne ovire in diskriminacijske prakse, s katerimi se ženske še vedno soočajo pri delu. Kritično moramo torej se vprašati, ali resnično smo naredili kakšen napredek, ko gre za boj proti uh, kršitvi temeljnih pravic in zlorab eh, proti ženskam na vseh področjih. Torej, kakšen napredek pa smo jim naredili v Evropski uniji v boju proti temu nasilju? Gospa predsednica, v 90-ih letih sta Evropski eh, komisija in Evropski parlament vse bolj ugotavljala, da obstaja ta problem nasilja moških nad ženskami. Če se ogledamo danes 27-terico, vidimo, da gre pravzaprav samo za neke vrste mozaik različnih eh, pravnih in drugih eh, odzivov eh, v boju proti temu nasilju. Zaradi tega smo ustvarjali neke vrste loterijo določb in predpisov. Ženske, ki so žrtve nasilja s strani moških, včasih dobijo pomoč in podporo, vendar je to odvisno od tega, v kateri regiji, v kateri državi in v katerem mestu živijo. Kaj to pomeni? Nasilje moških nad ženskami očitno ne jemljemo dovolj resno kot kršitev temeljnih pravic v Evropski uniji in ženske v Evropi še vedno niso enako zaščitene pred nasiljem se strani moških. Na podlagi tega je treba opisati nekatere pobude eh, Evropskega parlamenta, ki, so, eh, ki jih je treba pozdraviti. Med njimi tudi resolucija z marca 2009, ko gre za boj proti eh, pohabljanju spolnih organov žensk, ki jih smo jo sprejeli v Evropski uniji. In novembra 2009 je bila sprejeta resolucija za izkoreniščanje nasilja nad eh, ženskami, ki vsebuje vse oblike eh, nasilja. Tudi delo, ki ga špansko predsedstvo sedaj upravlja, je resnično nekaj, kar lahko samo eh, pozdravimo. Agencija za temeljne pravice je z velikim interesom proučila predlog direktive za evropski zaščitni nalog za žrtve na spolnosti zasnovanih eh, kaznjivih dejanj. Gre torej za ustrezno zaščito, ki jo bomo zagotovili vsem žrtvam, ki se selijo iz ene države članice v drugo. Na ta način bomo eh, zagotovili ne samo eh, zakonodajni okvir, temveč tudi ustrezne telefonske linije in ustanovili bomo poseben observatori za eh, boj proti kaznjivim dejanjem zasnovanim na spolu. Istočasno tudi komisija sprejema pobude za izboljšanje situacije žrtev kaznjivih dejanj nasploh. Zlasti pa se osredotoča na nekatere eh, posebne ukrepe namenjene ženskam. Štokholmski program je Eh, sedaj uvedel nov jezik, eh, ki se osredotoča na pomoč žrtvam. Kajti v preteklosti smo eh, premalo upoštevali vlogo in položaj žrtev, ko smo se odzivali na kazniva dejanja. Vendar, če hočemo se učinkovito odzvati temu nasilju, morajo tisti, ki ustvarjajo politike na vseh ravneh, imeti dovolj podatkov in informacij o tem, kako razširjen je ta pojav. Nekatere države članice zbirajo podatke, vendar zaenkrat, če nimamo v Evropski uniji primerljivih podatkov, kar zadeva nasilje nad ženskami. Vendar, nasilje nad ženskami se strani moških je strukturno vprašanje in problem v vseh državah članicah, kar so ugotovili tudi drugi govorniki in zato se ga je treba lotiti na evropski ravni s skupnim evropskim pristopom. Da na ta način bomo lahko zbrali primerljive podatke in se zoprstavili temu. Uh, pojavu, ki ga ne moremo trpeti. In tukaj je lahko agencija za temeljne pravice zelo pomembna. Mi se odzivamo na resolucijo Evropskega parlamenta iz leta 2009, ki je pozvala eh, vse k ustanovitvi agencije za zbiranje in objavljanje zanesljivih in primerljivih podatkov eh, o vseh vrstah diskriminacije, tudi primerljivih podatkov, kar zadeva nasilje nad ženskami v Evropski uniji. Do sedaj je agencija se lotila enakosti spolo kot enega od eh, elementov, ko gre za preučevanje kršitev na področju temeljih pravic. Agencija se osredotoča tudi na otroško pornografijo, trgovanje z eh, ljudmi, eh, diskriminiranje etničnih manjšin in priseljencev, duševne bolezni in fizične in fizičnih omejenih, eh, fizične omejenosti gibanja in tako naprej. Gre torej za celo vrsto problemov, s katerimi se eh, ukvarjamo, tudi z marginalizacijo v družbi. Pred nedavnim smo uh, začeli izvajati EU MIDIS, to je študija, uh, ki se osredotoča na diskriminacijo nad uh, pripadniki etničnih manjšin. 23.500 prakšnih pripadnikov smo vključili v to študijo. Izbiramo tudi podatke v zvezi z ženskami, ki se v vsakodnevnem življenju soočajo z diskriminacijo, vendar istočasno bo ta študija, ki je zelo pomembna, zagotovila agenciji veliko podatkov in izkušenj, ko gre za kršitve temeljnih pravic po vsej Evropski uniji. Ta študija je bila prva te vrste v Evropski uniji, ki je eh, zagotovila primerljive statistične podatke o manjšinah. Na njeni podlagi pa bo agencija začela za prvo evropsko študijo o um, nasilju nad ženskami, ki se bo začela leta 2011. V ta namen bomo pripravili tudi kazalnike s primerljivimi podatki za vse 27 držav članic, ki bodo kazali, kako razširjena in kakšna je eh, oblika nasilja nad ženskami v evropskih eh, državah. Na ta način bomo prišli do potrebnega vira podatkov za evropske inštitucije in države članice. Na ta način bodo te lahko bolj učinkovito se eh, soočile z problemom nasilja nad eh, ženskami se strani moških. Torej, gospa predsednica, če si ogledamo preteklost, lahko ugotovimo, da smo v Evropski uniji naredili kar precejšen pre napredek, ko gre za okrepitev enakosti med moškimi in ženskami, vendar še vedno ni uh, to delo končano. Eh, vseeno nas čaka še veliko dela, če hočemo resnično uspešno se zoprstaviti nasilju nad ženskami. In ob koncu naj poudarim, vsi, vsakdo med nami imamo dožnost, da se borimo proti nasilju nad ženskami. Hvala. Vam tak, tak til inledana. Najlepša hvala vsem trem govornikom. Sedaj bomo začeli z razpravo. Naj vas spomnim, da lahko zaprosite za čas za govor. Če si želite sodelovati v razpravi, prosim, izpolnite obrazec, ki ga imate pred seboj in potem bomo vaše ime dodali se znamo govornikov. Prva oseba, ki jo imamo na seznamu, je gospa Sinker. Ona je članica Evropskega eh, parlamenta, gospa Sinclair. Hvala lepa, gospa predsednica. Najlepša hvala tudi za to, da se o tem danes lahko pogovarjamo. Meni se zdi izjemno pomembno, da izkoristimo vsako priložnost, da povdarimo to zelo pomembno vprašanje. Eh, to je vprašanje, ki je zame zelo pomembno. To, kar je povedal gospod Karbovski, je name naredilo veliko tis, ravno tako tudi druge predstavitve boj proti nasilju, zlasti nasilju med spoloma, je boj, ki ga moramo eh, dobiti. To je stvar, ki je povezana s človekove pravici in tu gre za eh, zločin, ki se izvaja nad ženskami. Zato mora Evropska unija pozitivno ukrepati in ustvariti infrastrukturo, ki je pomembna. Upajmo, da bo eh, do temu primeru sledilo tudi drugi. Žrtve morajo imeti dovolj moči, da rečejo ne in začeti poročati o kršitvah in nasilju. Države članice morajo sprejeti ustrežno zakonodajo. Ravno tako morajo države članice izvajati izobraževalne kampanje namenjene mladim vsi se strinjamo v tej dvorani, v to sem prepričana, da nasilje ni nikoli sprejemljivo. In številke, ki smo jih slišali, ena od štirih žensk je žrtev nasilja. To je strašljivo. Naj vam dam primer, kjer sem sama bila žrtev nasilja. 12. januarja leta 2005 me je šest mož preteklo, tako da sem padla po tleh, potem so me vlekli in jih 40-50 metrov, omes so me. Uh, brcali in zdravniki so potem potrdili 21 podplutb zaradi tega, kje se je to zgodilo. Tam, kjer delam, v Evropskem parlamentu v Štrasburgu. In kaj so naredili pristojni v parlamentu? Nič še danes moram hoditi na delo in hoditi mimo tistih ljudi, ki so me pretekli. In zato je lepo pridigati drugim, ampak najprej moramo pomesti pred vrati Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa, gospa Sinclair. Naslednja oseba na mojem seznamu.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 y con los derechos humanos de las mujeres. muchísimas gracias señora presidenta. Eh, Najlepša hvala, gospa Tinjelja. Veselim se že sodelovanja med eh, parlamentarno skupščino in svetom Evrope. Sedaj pa naslednja govornica, gospa Thompson z Evropskega parlamenta. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Zelo sem zadovoljna zaradi te pobude, ki jo je sprejelo špansko predsedstvo o observatoriju za nasilje nad eh, ženskami. Eh, veseli me tudi pobuda za enotno številko 116 španska eh, zakonodaja je tudi modelna za vse druge države članice. Ampak želela bi vas opozoriti na posebno skupino žensk, ki so žrtve nasilje. V tem parlamentu smo pred nekaj leti potrdili poročilo o situaciji žensk priseljenk v Evropi in rekli smo tedaj, da so ženske priseljenke najranljivejša skupina. To špansko ministrstvo je tudi naredilo nekaj statističnih eh, raziskav in statistični podatki so pokazali, da so skupine priseljenk najbolj ranljive, da so dosti bolj ranljive ženske priseljenke kot pa španske državljanke. Sedaj, kaj vidimo v eh, različnih evropskih državah? V Združenem kraljestvu vidimo, da so nekatere ženske bolj izpostavljene nasilju kot druge. En od problemov je v tem, da se sedaj soočamo z novim fenomenom, ko moč, moški preko eh, elektronske pošte naročajo ženske iz drugih držav. To vidimo pri nas na švedskem in tu gre za poroke med različnimi državljanstvi. Recimo ženske iz tujih držav, ki se poročijo z danci, so v zelo slabem položaju, so zelo ranljive in tu je treba nekaj narediti, kajti eh, če grejo te ženske na policijo, jih lahko deportirajo zato, ker Eh, je njihovo prebivališče o, za bivanje pogojeno z njihovim zakonom in zato potrebujemo skupno evropsko direktivo o nasilju nad ženskami. Ta direktiva bi morala vključevati tudi zaščito teh žena, tako da bomo v Evropi imeli tudi skupne e, enotne standarde in da bomo imeli tudi Eh, skupne standarde za kaznovanje storilcev. Kajti tudi jaz sem bila pretresena nad bolgarskim primerom in sprašujem se, zakaj ti, ti možje niso v eh, zaporu. Hvala lepa, gospa Thompson. Sedaj pa. gospa predsedujoča najprej se vam želim toplo zahvaliti za vašo pobudo danes imamo lahko razpravo eh, ki nam omogoča predstaviti čisto konkretne primere in z, ta boj nas združuje, vendar pa ne smemo pozabiti na realnost, na konkretno. V okviru boja proti nasilju vidimo tudi, da ta eh, boj izhaja tudi iz eh, zakonodaje, da so tu pomembni tudi statistični podatki v državah članicah, eh, da potrebujemo skladno in dosledno kazensko pravo. Tako bomo lahko pokazali ljudem, da gre za skupno voljo 27 držav članic in da nihče ne bo mogel uiti eh, tej volji. In na tem področju sedaj delajo, kot smo slišali, Evropska eh, unija, svet Evrope in Združeni narodo. Sedaj bi želela povedati nekaj o svojih izkušnjah z terena. Prvi problem ki se mi zdi zelo pomemben, je ta. Delati moramo skupaj, zato da bodo ženske spregovorile. Ženske, ki so žrtve, se najprej čutijo krive. Te ženske imajo veliko težav s tem, da sploh povedo, kaj se jim je zgodilo. Da govorijo o nasilju, katerega žrtve so. Te ženske je strah, da, jih, da bodo na njih kazali s prstom, bojijo se, Eh, svojega okolja, bojijo se same sebe. In to je prav gotovo eno od največjih problemov, ki ga moramo vsi skupaj rešiti. Kaj ti nobenega smisla nima, da zbiramo statistične podatke, če se ženske ne bodo naučile govoriti o tem nasilju, če ne bodo znale spregovoriti. Če tega ne bomo slišali, bomo, nam bo realnost vedno ohajala. In to se mi zdi velik problem. Seveda lahko eh, zakonodaja veliko pomaga, ampak to ni edini način. Zato je pred nami še veliko težkega dela. Potem druga točka, ki jo želimo omeniti. Ne smemo čakati do takrat, da eh, ženske že postanejo E, žrtve e, nasilja. Mlade je treba čim prej ozavestiti. Nekateri ste govorili o deklicah, jaz govorim o otrocih. V svojem poklicnem življenju sem videla deklice 11 let stare, ki so po razpravah in informacijah se šele zavedle, da jih posiljujejo že 2-3 leta. In zato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 pri tem, ko izvajajo nasilje, delajo nekaj normalnega in tega ne smemo dopuščati. In zelo zgodaj v šolah morajo otroci zvedeti, kaj nasilje je, kaj se lahko njim zgodi in eh, kaj lahko sami prijavijo. To poudarjam, zato ker se mi zdi, da je to izjemno pomembno zadeva. Ne moremo vedno čakati, da že zrele ženske postanejo žrtve uh, Eh, nasilje. Ne smemo počakati do tega trenutka in šele potem reči, treba je izkoreniniti nasilje. Vem pa in želim si, da bi se vsi zavedali ene stvari. Veliko delamo na tem področju, veliko delamo v parlamentu in v času vašega predsedstva in pod vašim predsedstvom, gospa Stevenson delamo na tem, ampak vseeno vedeti moramo naslednje napredek na področju spoštovanja človekovih pravic, pravic ženske, eh, napredek na področju eh, položaja ženske v družbi. To ni linearno. Kaj ti ženska ima v določenih obdobjih ustrezen, spoštovanja vreden položaj v družbi, potem so pa druga obdobja, ko se naredi kakšen korak nazaj. In zato moramo stalno biti pozorni na to, kaj se dogaja. Hvala lepa, gospa predsednica. Tak, Morin, Od... uh, hvala, gospa Moron Šatel. Mislim, da ste popolnoma upravičeno rekli, da stvari niso zapisane, da jih je mogoče zapisati in da se moramo tega zavedati, da se nam bo posrečilo stvari spremeniti. Naslednja govornica je gospa Gomaj iz Evropskega parlamenta. Eh, hvala, gospa predsedojoča. Prisrečno pozdravljam vse prisotne zlasti mačarske kolegice. In ob tem slavnostnem aktu imam tudi skupino obiskovalcev. 25 obiskovalcev je prišlo z Mačarske, torej ukvarjamo se s to temo. In zelo lepo je, da je v dvorani tudi gospa podpredsednica eh, Jarok. Eh, seveda je pomembno, da ima ta odbor progresivnega predsedujočega. Kaj ti želimo povdariti, ta fenomen, ta fenomen je skrit in ta fenomen moramo izpezati iz tega skrivališča. Zato je dejavnost trija zelo pomembna z eh, Belgijo, Španijo in Mačarsko. Ministrski predsednik eh, Zapatero je tu v Evropskem parlamentu izjavil, eh, da so enake možnosti in boj zoper nasilje nad ženskami prioritete španskega predsedstva. Zato sem zelo ponosna, da sem kot mačarka del tega trija. Hvala gospe Ines Alberti za njen prispevek. Eh, prejšnji teden smo bili skupaj na potovanju v New Yorku. In pozdravljam eh, ta novi organ Združenih narodov. Pomembno je, da se dajo na voljo sredstva, kajti dovolj nam je, da vedno manjka sredstev, ko ustanovimo organizacijo za ženske. Kajti nasilja je vedno več, postalo je bolj občutno in zato mislim, da je to poročilo zelo pomembno. Eh, delaga moj kolega Romero. In pomembno je, da se zoprstavimo nasilju nad ženskami. In upam, da bomo dejansko imeli direktivo, za katero je dalo pobudo špansko predsedstvo. Seveda potrebujemo to številko 116, potrebujemo pa tudi še druge številke. Naprimer, za 112 bi lahko to povezali, za to številko za klice v sili želim spomniti tudi na izjavo, ki se je ukvarjala z nasiljem nad ženskami in to je moje prepričanje, da je to zelo pomembno. To je dejstvo in zelo pomembno je, da tu v tej dvorani niso prisotni samo ženske, ampak tudi moški, kajti prepričana sem, da potrebujemo moške kot partnerje v tem boju in moški morajo razumeti, da igrajo pri tem zelo pomembno vlogo. Torej, podatki so šokantni, podatki, ki smo jih slišali tukaj, da je toliko žensk žrtev nasilja doma in da stroški dosegajo milijone, milijarde. Ta sredstva bi lahko bolj smiselno porabili druge. Ukvarjati se moramo s tem. Ženske pogosto utrpijo škodo in želim citirati kolegico, ki je bila osebno prizadeta, kako se lahko zgodi, da članico Evropskega parlamenta tako brutalno zlorabijo. Če je to samo napisano pravo, nam to nič ne koristi. Potem plače, že rimska pogodba govori o tem, da bi morali za enako delo imeti enako plačilo, ampak to je samo na papirju, če ni nekih konkretnih ukrepov. Tako ne bomo prišli naprej. Naš odbor mora nekaj storiti. In gospa Reding mora tudi storiti vse, kar je v njeni moči, da bo eh, javnost ustrezno informirala. Eh, ne, dejansko ne smemo molčati. Tu smo slišali zelo veliko o tem, da je pomembno na pravi način govoriti o temi, da je potrebno spremeniti mentaliteto. Ne smemo pa podcenjevati vloge kazanskega prava. Zauzemam se za to, da bi se sankcije povišale za nasilje z oprženske. In kar zadeva številke za klic v sili, je pomembno, da ljudje vedo, na koga se lahko obrnejo. In to vprašanje je urejeno v številnih evropskih dokumentih. Hvala španskemu predsedstvu za njegove aktivnosti in upam, da je tudi gospa komisarka slišala naše sporočilo. Potrebujemo to direktivo v tem zakonodajnem obdobju. Kajti, če je prizadeta vsaka peta ženska, potem to je prioriteta. Prepričana sem, eh, da bodo evropske inštitucije tu sodelovali. Hvala. Hvala, gospa Gormaj. Naslednji govornik prihaja iz grškega parlamenta, to je gospa Sija Osi. Kirija proezre, kirijske kirije, kalimera. Hvala. Gospe in gospode, vsem želim lep dober dan. E, moja kolegica, gospa Kolja, e, namestnica Eh, predsedojoče tega odbora, se zahvaljujeva, da lahko sodelujeva na tej konferenciji. Vprašanje nasilja nad ženskami je vprašanje, ki se je pogosto diskutiralo v um, odboru za človekove pravice. In sicer je bilo sestavljeno tudi poročilo, ki ga morda lahko priložimo protokolu eh, te konference 8. marca, torej je v grškem parlamentu potekala velika prireditev, udeležile so se je vse ženske organizacije v Grčiji. V Grčiji je pravosodno ministrstvo odgovorno za vprašanja enakopravnosti med moškimi in ženskami. Od novembra 2009 je bil oblikovan nacionalni program eh, za boj proti nasilju zoper ženske. Eh, ta program poskuša zlasti delovati preventivno, poskuša zaščititi žrtve in poskuša spodbuditi različne aktivnosti. Akcijski načrt v korist eh, žensk Eh, ki predvideva tudi boj zopr nasilje, eh, pokriva celotno eh, grško ozemljo. In sicer so načrtovane različne aktivnosti, najpomembnejše aktivnosti naj bi bile naprimer SOS telefonske linije, kamor bilo mogoče poklicati 24 ur na dan. Potem so predvideni ukrepi kampanje za ozaveščanje prebivalstva. Predvidene so konference, tudi reklamni spoti na radiju in televiziji. Predvideni so tudi še drugi ukrepi in sicer 12 novih svetovalnih centrov naj bi uredili po vsej Grči in tudi 12 hotelov oziroma hiš za ženske, ki trpijo za nasiljem in ki se lahko zatečejo sem. In tu so odlične tudi občine. Prvič se je zgodilo v Grčiji, da je bil oblikovan tak vseobsežen akcijski program. Kajti potrebna je podpora nacionalnih referenčnih eh, okvirov in ta program bo v kratkem začel veljati. Eh, pristojno ministrstvo lahko prispeva k temu, eh, da izboljša tudi institucionalni okvir v smislu boja z oprkatnostjo katero koli obliko nasilja, tudi v smislu kazenskega prava, eh, pojem eh, posiljevanja, pojem trgovine z ljudmi, pojem um, trgovine ženskami naj bi se prvič pojavil. Eh, prav tako želim spomniti na resolucijo z leta 2005 Sveta Evrope, ki obravnava prav to temo trgovanje z ženskami. Eh, tu gre v prvi vrsti za to, eh, da obtožimo in se borimo proti vsem oblikam nasilja zoper ženske. Prenašam vam tudi eh, pozdrave našega pristojnega ministra, ki se že veseli tesnega sodelovanja z vami. Sama bom iz Brusla odpodovala za pozitivnimi izkušnjami, pozitivnimi sporočili. Kot socialna delavka dnevno zelo pogosto doživljam primere nasilja doma. In odločnost komisarke Redingove je eh, tista, ki nam lahko daje upanje, kajti če vsi vlečemo na enem koncu, se nam bo posrečilo izkoreniti ta fenomen nasilja z oprženskih. Hvala. Eh, eh, Hvala iz Evropskega parlamenta. In sicer gospa Jeroka, namestnica odbora. E, prisrčna hvala, gospa predsedojoča, prisrčno pozdravljam naše goste. Govorila bom angliško, ker bo šlo hitreje. Kot pravi govornica. Zelo sem hvaležna, da lahko danes razpravljamo o tem in če mi dovolite bi omenila samo eno vprašanje, o katerem stalno govorimo od krize naprej v našem odboru. Tiste skupine žensk, ki so žrtve več oblik eh, diskriminacije in ki so žrtve eh, nasilja, to so skupine, v kateri so zastopane vse generacije žensk to so tudi ženske, ki so invalidne, ki so iz eh, različnih domov in tako naprej. Trdim lahko kot antropologinja in eh, s tem delam že 15 let, da je sedaj družina tako šipka, da je zaradi tega več nasilja kot prej. Antropološke študije to kažejo zlasti pri romskih družinah. In zato smo imeli resolucijo Evropskega parlamenta eh, o Romih in govorili smo o paternalističnem pristopu in o prevladi moških. Ampak da eh, se Evropa začne zavedati, kaj lahko povzroči revščina v družini, kako psihološko vpliva revščino, kako se spreminjajo vloge žensk, kako eh, vpliva kriza na družino. Vse to ima tako močan, slab vpliv na družino, da se eh, nasilje lahko podvoji imamo nov terminski načrt in sedaj računamo na vašo podporo tudi za večkratno diskriminacijo, tako da se bomo lahko proti temu borili. Imamo pa malo podatkov o nasilju, ne samo v etničnih skupinah, ampak v diskriminiranih skupinah. Kajti često se govori, da so te skupine bolj nasilne kot druge skupine. Predsotki, recimo proti Romom. Go, ljudje govorijo, da so Romi bolj nasilni kot druge skupine. To je čisto napak, ampak da to dokažemo, potrebujemo tudi podatke. Ampak ne gre samo za uh, Rome. Na Mačarskem živi dve tretjini ljudi v revščini, ampak samo ena tretjina je Rimov. No, govorili ste tudi o spolnem pohabljanju, o pohabljanju spolnih organov. To je zelo pomembna tema za nas. Letos želimo podariti še eno stvar in to pa je prisiljena sterilizacija romk po celi Evropi in o tem želimo vedeti več zadnji primeri, ki so dokazani, so iz leta 2004, ampak predvsej organizacij za pravice žensk se pritožuje, da se te prakse verjetno še dogajajo in zato bomo v našem odboru temu posvetili nekaj časa in bili bi veseli vaše pomoči pri tem. Hvala, gospa Jeroka. Naslednji govornica, gospa Blinkeviče iz Evropskega parlamenta. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej najlepša hvala za to, ker ste to konferenco organizirali. Zlasti pa se vam zahvaljujem za to, ker ste dali možnost članom nacionalnih parlamentov, da sodelujemo na tem eh, po svetu. Združiti moramo sile za boj proti nasilju. Vključiti se morajo vsi politiki, javne institucije, nevladne organizacije in mediji. Vsi moramo delati skupaj, kajte če bomo delali ločeno, ne bomo naredili nič in bo zmagalo nasilje. Gospod Karbovski je rekel, da država ni zmožna problema rešiti. In podaril je, da država nima te pravice, nima pravice, da je nezmožna. Kakšna je pa resnica? Različne stvari se dogajajo v 27 državah članicah. Ali imamo strokovnjake, ki bi znali identificirati različne oblike nasilja? Ne, take strokovnjake nimamo, vsaj dovolj ne. ali obstaja sistem zaščite žrtev? Ne. Veliko institucij pravi, da nimajo dovolj denarja za to. Storilci. Često niso kaznovali. Ne nujno, da bi bili kaznovani. In tu se strinjam z bolgarskim novinarjem cesto se zgodi, da organi pregona pravijo, da gre za eh, družinsko zadevo in da naj eh, člani družine ta problem rešijo sami. Pri nas smo že več let razpravljali o zakonu o eh, nasilju v družini. Zakaj tega zakona potem nismo sprejeli? Zato, ker nekateri politiki enostavno niso razumeli, kaj to je nasilje v družini in če je to sploh problem sama družba žal še vedno tolerira nasilje v družini. Ko neka ženska trpi zaradi nasilja in ko gre potem k medijem in reče, tega ne prenašam več, on me terorizira, kaj naj naredi, običajno kdo reče potem, zakaj se pa sploh pritožuje, saj mož eh, nosi denar domov, in ona se pa pritožuje. To pomeni, da družba nasilje v 21. stoletju še vedno tolerira. Zato se moram strinjati z bolgarskim novinarjem. Včasih ostane država brezmočna pred nasiljem, zato moramo ukrepati takoj. Besede niso več dovolj, kot je to povedal tudi predsednik. Evropskega parlamenta. Zato mi dovolite, da izrazim podporo članom Evropskega parlamenta. Moramo začeti razmišljati o direktivi, ki bo urejala področje nasilja nad ženskami. To takoj. Hvala lepa. Naslednja govornica prihaja iz Hrvaškega parlamenta gospa Jelkovič, prosim. Hvala lepa v imenu hrvaške delegacije. Se vam zahvaljujem za priložnost, da lahko sodelujemo v tej razpravi. Vsi se strenjamo s tem, da je izkoreninjene nasilja nad eh, ženskami proces, ki bo zahteval politično voljo. Eden najpomembnejših korakov, ki bo odražal to politično voljo, pa je vzpostavitev dobrega zakonodajnega okvira. Ta prvi korak smo na Hrvaškem že naredili. V zadnjih petih letih smo sprejeli več strategij, sprejeli smo več zakonov, recimo Eh, zakon o zaščiti pred nasiljem v družini, potem smo sprejeli nacionalno strategijo za spodbujanje enakosti med spoloma in tudi nacionalno strategijo za boj proti družini v nasilju, potem protokol za postopke v primeru družinskega nasilja. Ravno tako se daje ustrezna pozornost uporabi mednarodnih sporazumov, ki so uh, po ratifikaciji postali sestavni del našega pravnega sistema. Seveda pa ni dovolj, da imamo samo zakonodajni okvir. Če želimo nasilje izkoriniti, bomo morali se združiti, in delati dolgoročno. Sodelovati bodo morali različni akteri in institucije. To pomeni tudi reformo eh, sektorja varnosti, eh, zaščito človekovih pravic, eh, programe zaščite žrtev in tako naprej. Javno zdravje je tudi eno od področji. Določen napredek je bil narejen na vseh teh področjih, moram pa biti poštena in povedati, da nam ostaja še veliko dela. poleg napredka na zakonodajnem področju pa se je izboljšala tudi ozaveščenost o tem problemu na Hrvaškem in to je pomembno z vidika preventive. Republika Hrvaška je sodelovala pri eh, izvajanju kampanje Sveta Evrope in kampanje eh, interparlamentarne eh, unije, ki sta bili namenjeni izkoreninjenu nasilja nad ženskami. Naš parlament je lani eh, organiziral razpravo v hrvaškem parlamentu. To je bila razprava na eh, temo o življenju žrtev potem, ko zapustijo varne hiše. Zaključek te okrogle mize je bil, da je treba biti bolj pozorn na izboljšanje eh, žrtev, eh, življenja žrtev potem, ko zapustijo varne hiše. To pomeni, da jim je treba pomagati rešiti njihove stanovanske eh, probleme, pomagati pri varstvu otrok, pomagati pri iskanju zaposlitev. Obstaja tudi poseben ukrep za eh, lažje zaposlovanje žrtev. Imamo hrvaški načrt za zaposlovanje in ta vsebuje posebne posebne instrumente. Vendar pa so tu še predsotki delodajalcev, ravno tako ni dovolj denarja v nacionalnem proračunu in zaradi eh, vseh teh problemov je ta ukrep lahko koristilo le malo eh, žrtev. Treba bo sprejeti Eh, tudi nov zakon o zaščiti žrtev eh, in ta vsebuje več eh, kategorij žrtev. Po, po, eni, po eni strani se eh, daje povdarek po, eh, pomenu zaščite žrtev, po drugi strani pa obravnavi storilcev. In ta ukrep eh, je res uspešen. Nobenega dvoma ni da je boj proti nasilju dolg proces, ampak na Hrvaškem bomo še naprej odločno delali v tej smeri in uložili vse napore za to, da se začnemo še bolj učinkovito boriti proti nasilju nad ženskami. Hvala lepa, gospa Jankovič. Naslednji. Ja, govornica je iz Evropskega parlamenta, gospa Čemenac. Hvala lepa. Mislim, da si najprej želim eh, izraziti svojo solidarnost vanji. Ni sama organizatorjem in vsem drugim se zahvaljujem za organizacijo te konference. To je zelo pomemben dogodek, kajti sedaj smo postavili v središče naše pozornosti žrtve. Zelo pomembno je, da žrtve dobijo vlogo, eh, ki jo zaslužijo v postopku oblikovanja politik moramo razmisliti tudi o tem, kako se žrtve znajdajo v situaciji in zato morajo ostati v središču pozornosti. Kajti eh, zelo pogosto se zgodi, da žrtve ne morejo več braniti svojih interesov, so utrujene, so ponižane, po njih hodijo in zato potrebujejo našo podporo. Sama nisem eh, žrtev nasilja nad ženskami, bila sem pa žrtv, žrtev drugih oblik nasilja, zato vem, o čem govorim. Vem, da so tiste žrtve, ki so spregovorile, zelo pogumne in mi pa moramo njih zaščititi. Kaj moramo doseči? Ustvariti moramo takšne instrumente, koristne instrumente, ki jih bodo lahko uporabljale vse države članice, za zaščito da, eh, žena, ne samo najbolj ranljivih, ampak vseh. Moramo biti realistični sicer, ta ideja je dobra, ampak eh, ukrepi, ki jih bomo sprejeli na evropski ravni, morajo biti zavezojoči. Odbora Libe in odbor za ženske morata narediti vse, zato da bi tak instrument postal ustrezen instrument za zaščito žrtev. Ne gre samo za vprašanje eh, medijev, ne gre samo za to, da stvari spravimo v časopis. Često se žrtve izkoristi za to, da se eh, napiše velike naslove v časopisih, potem se pa na ne pozabi. Jaz jih ne bom pozabila in bom vedno pomagala tistim, ki trpijo. Tiste žrtve, ki ne morejo same spregovoriti, eh, tiste potrebujejo nas glas. In vsi mi tukaj danes moramo govoriti v imenu tistih, ki ne morejo spregovoriti sami. Hvala lepa. Eh, Hvala. Naslednja govornica prihaja iz portugalskega parlamenta, gospa Canero. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Nobenega dvoma ni, da, je, da danes razpravljamo o barbarskem vedenju, ki še vedno obstaja v naših družbah. Nasilje nad ženskami je eh, odraz družbe neenakih možnosti. In gre za grozne kršitve človekovih pravic in tokrat gre za ženske in to moramo neprestano ponavljati. Nikoli ne bomo povedali dovolj. Če bomo te Če bomo pa samo govorili, pa ne bo dovolj. Se bo nasilje nadaljevalo. Naj povem samo nekaj besed o tem, kako je moja država Portugalska skušala rešiti ta problem. Uh, Portugalska pristopila k panevropske konvenciji o eh, družinskem nasilju, tako je storilo tudi Tako so storile tudi preostale članice Evropske unije. Tri ukrepe so bili sprejeti v tem kontekstu. Najprej reforma kazanskega zakonika pred nekaj leti, sedaj kazanski zakonik vsebuje nekaj čisto konkretnih kategorij, eh, ki vključujejo tudi e, nasilje nad ženskami kot kaznivo dejanje. Potem eh, so se postrožile tudi kazni, zahvaljujoč tudi delo v Evropskem parlamentu. Ko govorimo o žrtvah, moramo govoriti o, o pomoči tem žrtvam. Tudi eh, defin, definicija problema upošteva žrtev, to se mi zdi pomemben dosežek. Nasilja je v prebivalstvu vedno več oziroma med prebivalstvom vedno več. Sedaj imamo več varnih hiš za eh, ženske žrtve domačega nasilja. To je dobra in slaba novica. Potem pa usposabljamo tudi policijo, da se bo znala bolje odzivati na probleme družinskega nasilja, potem šolske kampanje, poskušamo izobraziti mlade. To se nam zdi pomemben preventivni ukrep. Ljudje se bodo tako lahko naučili, da bodo spremenili svoje vedenje in ne ponavljali istih napak. Z vašim dovoljenjem bi povedala nekaj besed o zaščiti žrtve. Zaščitve, zaščitev žrtve smo izboljšali. Imamo poseben zakon, o uh, nasilju nad ženskami. Ta zakon je bil sprejet pred enim letom in že prinaša prve pozitivne rezultate. Slišali smo že veliko povedanega o tem, ampak naj podarim samo še eno dejstvo. Zaščita je pomemben ukrep. Različne evropske države imajo različne pristope in prakse, nekatere države imajo bolj celovite pristope za pomoč ženskam, ki so bile žrtev domačega nasilja. Še nekaj bi želela dodati in to je splošna pripomba. V večini naših držav opažamo pov... izboljšan življenski standard in reč... Rečeno je bilo tudi, da obstajajo zelo različne asimetrične situacije in eh, zaradi ponavljajočih se situacij se ponavlja tudi nasilje. Mm-hmm če bomo eh, ljudi izobraževali, mislimo, da bomo s tem preprečevali nasiljo. Ampak pri najmlajših opažamo ravno eh, obratni trend. Otroci, ki so še v šoli, potrebujejo drugačen pristop, drugačen način ozavečanja. Ženske so tudi vedno bolj prisotne na trgu dela in imajo tudi uh, Eh, sredstva na razpolago, da lahko živijo svoje življenje in odločajo o svojem življenju. Ampak še vedno opažamo, da obstajajo ob, oblike vedenja, eh, zaradi katerih se odločijo, da so raje tiho. V primeru nasilja. Torej, kazenski zakonnik pri nas je zelo širok ampak in pokriva vse vrste oblik nasilja, kljub temu pa žrtve v praksi niso dovolj zaščitene, zato ker enostavno zakonodaja ni uporabljena pravilno. Tisti, ki bi morali zakon prav uporabljati, ga ne. Kajti eh, to so včasih ljudje, ki so še vedno sami polni predsotkov, in glede na pravno, socialno in, kono, eh, in ekonomsko situacijo, potem eh, stvari ostajajo takšne, kot so. Treba je ozavestiti politike, tako da bodo oni sprejeli ustrezne zakonodajne in politične mehanizme in ravno tako menim, da moramo bolj vključiti skupnosti, tako da bodo tudi one prevzele svoj del odgovornosti in da bodo ustrezno zaščitile žrtve ki so med njimi. Hvala. Sedaj pa gospa Vetman iz eh, Evropskega parlamenta. Hvala, gospa predsednica. Zelo sem vesela, da končno enkrat eh, govorimo o nasilju nad eh, ženskami, otroki in deklicami pri meni doma je pred 15 leti to bila tabu tema. Če je ženska se pritoževala, da je mož pretepal, so, je okolica rekla, da to ni možno. Strinjam se z vami, da je pač eh, situacija od države do države različna, ampak eh, nasilje je prisotno marsikje, doma, v šolah, v javnem življenju. Mislim, da je zelo pomembno, da mi kot Evropski parlament podpiramo agencije Evropske, agencijo Evropske unije za človekove pravice in eh, temeljne svoboščine. Treba je pozivati države članice, da resnično spoštujejo temeljne pravice in svoboščine. To je osnova, kjer lahko začnemo. Pri nas doma imamo eh, hiše za ženske in eh, zaščitne centre za otroke. To so dobre inštitucije, vendar jih je premalo in eh, tudi njihov ugled med prebivalstvom ni dovolj velik. Mislim, da bi Evropska unija morala takšne, eh, takšne centre, hiše, v katere se zatečejo ženske in otroci, bolj poudarjati, tako da jih bodo tudi navadni prebivalci bolj spoštljivo ocenjevali. Hvala, gospa Ventman. Sedaj pa gospa Figueiredo. Dobrigada, senjora prezident. Hvala, gospa predsednica. Nobenega dvoma ni, da je ta razprava zelo pomembna in to ne samo zaradi prispevkov, ki smo jih slišali in jih poslušamo in ki prihajajo iz različnih držav, temveč tudi zato, ker govorimo o zelo pomembni pereči temi. Vsi vemo, da je nasilje izjemno resen problem. Pri njem gre med drugim tudi za trgovanje z ljudmi in to kljub temu, da živimo v enem najbogatejših delov sveta. Vemo, da v Evropski uniji imamo okoli 500 tisoč žensk, ki so vsako leto žrtve trgovanja za njimi, sem jih pripeljal zaradi prostitucije, zaradi nezakonitega in prisil, zaradi prisilnega dela. Mnoge od teh žensk celo prihajajo iz naših držav in so izpostavljene revščini, nevarnosti pri delu, težkemu delu in znajdejo se v pasteh mafije in eh, drugih, ki delujejo po vsej eh, Evropi. Gre za mreže, ki gredo v vzhodnoevropske države in jih pripeljajo sem zaradi istih namenov, da jih izkoriščajo in da eh, jih obravnavajo kot, in prodajo kot človeške sužnje. Vzroki pa so, ne glede na to, kje se to dogaja, enaki. Gre za revščino, izključenost in neenakost. To, je dejstvo, ki ga je treba upoštevati, ko se moramo zavesti, da potrebujemo delo na različnih ravneh. Observatorij ni dovolj, tudi eh, telefonska linija je pomembna, ampak še več dela nas čaka. Prvič, potrebujemo zakone in predpise, ki bodo, eh, raz, eh, ki bodo uničili takšne mafijske mrežne strukture. Zagotoviti moramo tudi pomoč in podporo žrtvam, teh zločinov. Osredotočiti se moramo na preprečevanje te vrste zločinov. Najbolj pomembno pa je vprašati se, kakšni so vzroki tega. Če bomo zagotovili gospodarsko, finančno neodvisnost žensk, potem se bomo najbolj učinkovito borili proti tej vrsti socialne izključenosti. V naših državah članicah imamo družinsko življenje, vem, eh, oprostite, nasilje. Vemo, da je ogromno žensk v vseh državah članicah eh, izpostavljeno takšnemu nasilju. Ampak poleg tega, da samo obsojamo takšno nasilje in da delujemo proti storilcem, proti nasilnežem, moramo zaščititi tudi ženske. Ženska moramo omogočiti, da v celoti uživa svoje pravice, zlasti pravico življenja, dostojanstvega življenja. Le na ta način jim bomo omogočili, da lahko zapustijo okolje, v katerem so izpostavljene nasilju in da se ni, prisilno ne morajo podrejati temu. Informiranje in ozaveščanje je, če hočemo doseči enakost med spoloma, pomembne. Tukaj se morajo države članice, njihovi Eh, masovni mediji, državni organi vključiti v informiranje in ozaveščanje. Obstaja pa še cela vrsta nevladnih organizacij in združenj, ki lahko pomagajo ženskam. Na različnih ravneh torej lahko delujemo. In mislim, da so sedaj politiki na vrsti, da odigrajo bistveno vlogo pri tem. In to tukaj. In danes. Danes govorimo o prepoznavnosti tega problema oziroma prispevamo k njeni prepoznavnosti in upati je, da bomo našli nove rešitve. Hvala. Sedaj pa dajem besedo kolegi Dutroj, ki je zastopnica ženskih interesov v Evropi. Hvala lepa, gospa predsednica. Predvsem Želim v imenu Evropskega lobija za ženske povedati, da smo danes zelo srečne, ko slišimo, kako poteka ta razprava o tem, kar je prisotno po celi Evropi in po celem svetu. In nevladne organizacije, lobby namreč predstavlja organizacije žensk iz vseh evropskih držav in držav kandidatk. In te nevladne organizacije so preko let pokazale, kako pomembno je priznati naravo nasilja moških nad ženskami, kako pomembno je priznati različne oblike tega nasilja. Ampak danes smo govorili, da vse te različne oblike nasa, eh, eh izhajajo iz, iz istih korenin, to je pa ne, enakost med ženskami in moškimi. Ta fenomen je zelo razširjen in sedaj je dobil še drugo raven. Ta druga raven se vidi v dveh oblikah. Po eni strani se o tem fenomenu govori na evropski ravni in zato sem zelo zadovoljna, že leta zahtevamo direktivo, zahtevamo politiko Evropske unije, zato da bi se ženskam zagotovila ista zaščita in ista preventiva, kajti preprečevanje je tu pomembno. Zagotoviti je treba se temi ukrepi tudi to, da bojo moški končno razumeli, da se to ne dela. Drugi vidik pa je ta, da danes opažamo, da je nasilje moških nad ženskami postalo nekaj, kar predstavlja tako diskriminacijo kot kršitev človekovih pravic. In čeprav govorimo o tem, čeprav e, to piše v mednarodnih besedilih od Pekinga naprej, e, od Sidova in tako dalje, čeprav tako piše v konvenciji Združenih narodov proti vseh oblikam diskriminacije, pa vseeno danes ostaja resnica ta, da še vedno mnogi ne morejo sprejeti dejstva, da je ta fenomen tako razširjen. Euh, Države se tega zavedajo in mislim, da je to sedaj novo. Naj se navežem na to, kar smo slišali prej. Strokovnjaki nje obstajajo. Jaz vem, da so to tudi kolegi, ki bi o tem lahko govorili. Nevladne organizacije žensk že cela leta delajo na terenu. Zelo pogosto brez vsakega denarja, brez vsakih sredstev, često morajo sprejemati žrtve nasilja v svojih stanovanjih. To poznamo. To znanje se je gradilo postopoma in naš lobby že deset let gradi observatori, evropski observatori. Ta dela na podlagi znanja, ki so ga prispevale nevladne organizacije. Pri vsem kar smo danes slišali, človek pomisli, da imamo še vedno situacijo, ali je bilo prej jajce ali kokoš, ali naj najprej okrepimo ustrežne storitve in službe, ali naj najprej začnemo zbirati statistične podatke, ki bodo pokazali, kako razširjen je ta eh, problem. Ne vem, ali bi mogoče vi politiki lahko predlagali boljšo zakonodajo in eh, boljše ukrepe na podlagi teh statistik. No, mislim, da morajo tako statistike kot ukrepi potekati istočasno. Zahvaljujem se vam še enkrat za vašo pobudo. In e, mislim, da moramo delati na tem področju vsi, od politik do institucij, ki se ukvarjajo človekovimi pravicami. Nestatol. Hvala. Naslednja govornica je gospa Anjela Poso iz Švedske, ki predseduje švedski organizaciji eh, mladih žensk, Angela Puson. Hvala, gospa predsednica. Veliko čast mi je, da lahko spregovorim na današnji konferenci. In eh, resnično prijetna je ta priložnost za me. V imenu vseh eh, organizacij žensk na švedskem bi vam želela prenesti pozdrave. Moja organizacija je lansko leto dobila nagrado uh, žensk in uh, kasneje danes jo bomo podelili eni od naslednjih organizacij za leto 2010. 30 let že delam na tem področju. Začela sem takrat, ko še nismo imeli nobene zakonodaje, nobenih predpisov za zaščito žensk in če ne bi takrat nevladne organizacije delovale, potem danes ne bi bili tukaj. No, končno tudi nekaj evropskih držav je marsikaj naredilo imamo zakonodajo, ki nam že marsi, v marsikakšnem pogledu omogoča delovati bolj intenzivno za zaščito žensk. Mislim, da smo vsi skupaj prišli do uh, rezultatov, ki, na katere smo lahko ponosni. Kaj je pri nas še vedno problem. Ne eh, to, da nimamo ustrezne politike na področju kaznovanja, temveč, da ne izvršujemo zakonodaje. Če imate še najboljšo zakonodajo na svetu, pa je ne izvajate, vam to ne bo nič koristilo. Moram reči, da smo začeli delati sedaj tudi s starejšimi ženskami, ki so bile izpostavljene nasilju ne samo v krogu družine, temveč tudi v domovih za starejše ženske občane, pa tudi z ženskami, ki živijo ali so živele v različnih eh, eh, domovih. Danes vam ne bom govorila več o tem, vendar upam, da bodo vse države, ki eh, se ukvarjajo z za zaščito žensk, sledile tudi našemu zgledu. Hvala. Tak, Ingel, Angela Bosov. Ok. Najlepša hvala, Anjela Boson. To je bil zadnji prispevek uh, udeleženk in udeležencev v tej razpravi iz dvorane. Sedaj pa bom dala besedo še uh, panelistom, ki bi morda želeli kaj reči. Mislim, da je gospa Alberdi tista, ki bi nekaj še ob koncu želela spregovoriti. Gospa Alberdi, izvolite. danes dopoldne smo lahko slišali da nas ta uh, boj proti nasilju nad ženskami zavezuje to nas vse skrbi to so pokazali različni komentarji preprečiti moramo nasilje, zaščititi moramo ženske in deklice eh, in istočasno moramo kaznovati storilce. To delo poteka na različnih ravneh v različnih državah članicah, ampak potrebna bo večja koordinacija, treba bo združiti napore, treba bo bolj izmenjavati izkušnje, zato da bomo eh, skupaj dosegli otipljive rezultate. Za zaključek. V Združenih narodih delamo na tem. Skušamo doseči ta glavni cilj, to je enakost med spoloma in izkoreninjenost eh, nasilja. Tu pa potrebujemo podporo Evropske unije. Na ravni Združenih narodov razvijamo več ukrepov, upoštevajoč že eh, podporo EU. Ena je kampanja Reci ne, druga je kampanja Pridruži se nam, In UNIFEM na tem uh, veliko dela. In uh, skušamo te kampanje čim bolje izvesti. Evropski parlament je dal pobudo, ki jo podpiramo že od lani. Naj vas spomnim, da se tej pobudi pridružite. To pa je pobuda. ki poudarja, naslednje. Več kot bo nevladnih organizacij, šol, institucij in drugih, ki se bodo tej kampanji pridružili, bolj, eh, eh, več možnosti bomo imeli, da spremenimo mentaliteto da in, da, eh, in da izkoreninimo, izkoreninimo nasilje. Potem še druga pobuda, fiduciarni sklad, ki naj bi financiral konkretne programe, s katerimi bi pomagali izkoreniniti naselje. Ta eh, skrbniški sklad pa bo zahteval denar. V Evropi države največ prispevajo k temu skladu in upoštevajoč ta kontekst vas želim pozvati, da Evropska e, unija poveča svoj vpliv, kajti s tem skladom bo mogoče e, še več narediti za boj proti nasilju. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Albergi. Alberti. Naj vas spomnim na naslednje. Nimamo ne vem koliko časa ampak bomo dali besedo gospodu Karbovskemu za nekaj komentarjev, za zaključek. Pred nekaj časa je nekdo postavil po, uh, vprašanje o uh, vzrokih nasilja nad ženskami. Jaz bi dodal k temu še o vzrokih nasilja nad otroci in uh, kakšni so vzroki nasilja na splošno. Odgovor je enostaven. Ljudje so nasilni zato, ker jim je to dopuščeno, zato, ker institucije ne posredujejo takrat, kot bi morale, država ne posreduje, ko se nekdo vede na nečloveški način. Morali bi humanizirati te, eh, te ljudi. Ni, država in Evropska unija ni dovolj drzna pri tem tradicijo je mogoče tudi spremeniti in Evropa mora biti pogumnejša v tem pogledu. Za zaključek naj povem to, da ne bi želel, da bi eh, ženske iz Bolgarije iskale zatoščišče v drugih državah, kjer bi našle. Eh, varnejše življenje in da bi našle zaščito pred nasiljem. Če se bo to zgodilo, bodo naše ženske prve politične imigranke. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa še zaključne besede gospoda Mortena Kjörna. Hvala lepa. Tri kratke pripombe. Najprej na to, kar je rekla gospa Kači. Namreč, da je treba dobiti podatke in tudi vedeti, kaj leži za podatke. In to je edinstvenost tega, kar smo naredili v naši anketi EO Majtes, kjer smo deja, dejansko intervjuvali 21 tisoč etničnih manjšin in tako smo dobili ogromno informacij v naslednji eh, anketi o nasilju med spoloma pa bomo eh, anketirali 27 tisoč žensk v Evropi. Vprašali bomo o njihovih izkušnjah z nasiljem, če so prijavile napad, če niso, zakaj ne in tako naprej. Eh, Eh, tako bomo pokrili celo pravno področje, istočasno pa bomo upoštevali tudi etnični vidik za poslovanje in tako naprej. Spravili bomo na papir vse različne variable, doslej teh informacij nismo imeli in te izkušnje smo že eh, dobili eh, zahvaljujoč EU Majtesu. In potem bomo začeli sodelovati tudi z Evropskim institutom za enako spolo, ki bo začel delovati ta mesec v Vilni. Potem drugič, gospa Thompson in Jeroka, sta govorili o večkratni diskriminaciji. To je ključno vprašanje, s katerim se moramo ukvarjati. Ni pomembna samo etnična pripadnost in starost, pomembna je tudi spolna usmirjenost, eh, pomembno eh, je tudi vprašanje psihične prizadetosti in tako naprej. Več parametrov moramo upoštevati. Naslednji eh, mesec bomo objavili rezultate študije o etnični pripadnosti in spolu. Potem je pa tu še veliko drugih vprašanj, ki jih moramo upoštevati in v prihodnje bomo prav gotovo upoštevali tudi to večkratno diskriminiranost. Potem eh, Štokholmski program. Štokholmski program je prinesel novi pristop do žrtev. O žrtvah smo veliko krat razpravljali ampak z žrtvo smo razpravljali zato, da bi prišli do storilca. Redko pa smo govorili o zaščiti žrtve kot take. Žrtov je treba zaščititi kot osebo, katere pravice, katere človekove pravice so bile kršene. Zato moramo še veliko narediti, da bomo ta način razmišljanja spremenili in da bomo dobili močnejše mehanizme za zaščito uh, eh, žrtov. Potem, s tem se bomo ukvarjali v naslednjih letih. Najlepša hvala za to pobudo. Razprava je bila za me navdihujoča. Zahvaljujem se prispevkom tako eh, članom parlamenta, eh, nacionalnih parlamentov in članov Evropskega parlamenta. Nameravamo zbrati nekaj dobrih praks da nas ne bo stalno vleklo v to nesrečo, kjer bomo videli samo probleme. Ne, videti moramo, kakšne so možne rešitve naprej in uh, mogoče si bomo zadali švedsko merilo, na podlagi katerega modelali naprej. Til, um, najlepša hvala, najlepša hvala vsem panelistom in najlepša hvala tudi vsem drugim, ki ste sodelovali v tej razpravi. Hvala članicam in članom nacionalnih parlamentov, evropskih parlamentov in hvala predstavnikom eh, nevladnih organizacij. Za zaključek bi želela reči, da so bile današnje razprave zanimive in na podlagi tega lahko ugotovimo, da smo za upravljeno delo dolžni celi vrsti nevladnih organizacij. Te organizacije se ukvarjajo z zaščito življenj žena in s svojim znanjem in izkušnjami so pripravile države članice do tega, da so to vprašanje vključile tudi v e, politične programe. Vsem se zahvaljujem, ki ste na svoje različne načine prispevali k naši konferenci, k temu, da je to vprašanje postalo tako pomembno. Ne bomo eh, se ustavili pri svojem delu, ne smemo se ustaviti, bomo nadaljevali. Najlepša hvala vsem za udeležbo. Naj vas spomnim na to, da je sedaj predviden sprejem za eh, člane nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta. Sprejem bo v drugem nastropju. Spustite se eno nastropje niže in tam boste našli eh, prostor, kjer bo ta sprejem. Tako bomo se še lahko naprej neformalno pogovarjali. Najlepša hvala še enkrat vsem za udeležbo. In hvala seveda vsem, eh, ki so pomagali organizirati ta dan in predsedojoča se lepo in prijazno zahvaljuje tudi tolmačem. And Mrs. Alberti, see you for the press conference. Yes.